ladies and gentlemen dear friends gospe in gospodje dragi prijatelji eh, podpredsednik dragakis in jaz bova začela eh, s tem popoldanskim zasedanjem eh, srečali smo se tu v evropskem parlamentu še enkrat bom razložil da boste lahko govorili po dve minuti vsak. Imeli pa bomo najprej uvodni nagovor, ki nam ga bo podal komisar gospod Oli Ren. Dobrodošli v Evropskem parlamentu, gospod Ren. Hvala, da ste se nam pridružili. Po govoru gospoda Rena bo se vsako glasil lahko za dve minuti. Imeli bomo pet predstavnikov nacionalnih parlamentov in enega govorca Evropskega parlamenta. So predsedujočim pa si bova razdelila so predsedovanje. Pa kar začnimo s podpredsednikom Evropske komisije, gospodom Olijem Renom, ki je odgovoren za gospodarske in monetarne zadeve in evro. On je naš finančni minister, finančni minister Evropske unije. Dragi komisar, gospod podpredsednik komisije, izvolite. Hvala predsedujoči, hvala eh, Otmar, spoštovane poslanke in poslanci eh, nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Naj se vam najprej zahvalim za povabilo, da lahko sodelujem eh, na tem Evropskem parlamentarnem tednu in na tej medparlamentarni konferenciji o gospodarskem upravljanju v Evropski uniji, kot jo je vzpostavila pogodba o fiskalnem paktu. Ta konferenca se mi zdi pomemben prispevek k gospodarskemu upravljanju in eh, tukaj si lahko izmenjamo mnenja o gospodarskih in fiskalnih politikah v Evropi in lahko tudi okrepimo legitimnost sprejemanja politik na evropski ravni. Najprej bom povedal nekaj besed o fiskalni politiki. Po formalni agendi je ta tema v središču naše današnje razprave. Potem pa bom nekaj besed povedal še o gospodarski situaciji in o napredku, ki smo ga dosegli v državah z evrom. Če začnem s fiskalnimi temami. Vzroki za eh, krizo ležijo v fiskalnih in makroekonomskih neravnotežjih, ki so se nalagala v prvem desetletju tega tisočletja. S temi fiskalnimi vprašanji se moramo ukvarjati zato, da se izognemo najslabšemu možnemu scenariju in da tudi zgradimo zaupanje. Po eh, fiskalnem uh, stimulusu, ki ga je uh, dobila Evropska unija v obliki načrta za obnovo gospodarstva v letih 2008 in 2009, je Evropska unija morala sprejeti težko nalogo, da zagotovi trajnost eh, in zdravje javnih financ. Ta skupna strategija temeli na treh glavnih eh, vodilnih načelih. Najprej na diferencijaciji, to pomeni, da eh, se eh, fiskalni izzivi razlikujejo po evropskih državah in zato so bili tudi ukrepi različni. Države z več fiskalnega prostora eh, so potrebovali manj ukrepov kot druge države, ki so bile na tem področju bolj omejene. Od vsega začetka tudi poudarjamo, da eh, konsolidacijski ukrepi morajo upoštevati tudi učinek eh, ukrepov na rast. In ukrepi, ki škodijo rasti, eh, bi morali biti zapostavljeni za drugimi ukrepi. Torej, tisti, ki spodbujajo rast, morajo biti prvi. Eh, določene države so imele težave pri tem. Prepričan pa sem, da pomankanje konsolidacije bi vodila v še slabše razmere. Če bi finančni trgi in trgi obveznic zaprli vrata tem državam. Tretja stvar pa je, da prizadevanja po fiskalni konsolidaciji morajo biti okrepljena, spremljati jih morajo strukturne reforme, da se poveča možnost rasti na srednji rok in da eh, konsolidacija privede do dolgotrajnih učinkov. Čeprav se moramo izogniti eh, kakršnemu koli zadovoljstvu samimi sabo, pa lahko vseeno vidimo, da eh, fiskalna slika za Evropsko unijo je postopoma postaja trajnostna. Prizadevanja po fiskalni konsolidaciji zdaj že prinašajo rezultate. Dve stvari bi še omenil v zvezi s tem. Nominalni primankljaj v Evropski uniji letos 2014 uh, eh, naj bi padel pod 3 odstotke BDP-ja. Uh, in to prvič od leta 2009. To ni edina napoved, edina projekcija. To temeli na osnutkih proračunov, ki ste jih eh, sprejeli. To so eh, osnutki proračunov držav članic, eh, ki so posledica konkretnih odločitev nacionalnih vlad in parlamentov. Drugo dejstvo pa je, da stopna javne, javnega dolga, da naj bi se letos stabilizirala malo nad 90 odstotki BDP-ja. Po velikem povečanju na začetku krize, ko se je kriza začela, je bila raven dolga okrog 60 odstotkov, potem se je ta dolg povečal za 30 odstotkov na 90 odstotkov, bil pa je še višji in zdaj se stabilizira, tako da so to dobre novice eh, stališča trajnosti javnih financ. Po zaslugi teh eh, rezultatov so se fiskalna tveganja zmanjšala in hitrost konsolidacije se je eh, se lahko poveča oziroma se lahko zmanjša, oprostite. In to se je odrazilo tudi v odločitvah oziroma sklepih eh, sveta poleti, ko je eh, svet eh, podaljšal določene roke za popravo prevelikih primankljajev, kot je to predlagala komisija. In s tem smo se izognili najslabšim možnim gospodarskim situacijam v določenih državah naprimer v Španiji in na Portugalskem. E, tukaj e, so pomembne tudi zaveze k strukturnim reformam v Franciji in na nizozemskem in še v nekaterih drugih državah. Ta splošna slika pa skriva številne razlike in bistvene razlike med državami članicami. Obstajajo še vedno države, kjer uh, so potrebna še nadaljna prizadevanja pri usklajevanju fiskalnih neravnovesij. Ko gre za eh, splošno gospodarsko situacijo v Evropi, naj eh, podam nekaj elementov za razmislek in za razpravo. Najprej bi rad omenil Grčijo, kajti Grčija zdaj tudi vodi Evropsko unijo in predstavnik Grčije so predseduje današnjemu sestanku. Evropska komisija je obiskala grško vlado pred dvema tednoma. Bili smo v Atenah in eh, to se je zgodilo ob začetku grškega predsedovanja Evropskemu svetu. Takrat smo dobili spodbudne gospodarske novice, zgodaj letos, ko smo imeli ta sestanek, smo tudi izvedeli, da indikator gospodarskega vzdušja, da se je povečal prvič po juliju eh, leta 2011. In eh, to povečanje eh, se dogaja tudi v drugih državah. To je v skladu tudi s trgovinskimi podatki in s tem, da se stabilizira situacija na trgu dela. Indeks eh, na podlagi eh, anket tudi kaže, da se je v zadnji eh, četrtini lanskega leta stanje popravilo. Pozitivne novice torej prihajajo tudi iz Nemčije. In pa iz eh, držav, ki so v programu pomoči, še posebej iz Španije. Eh, Španija bo kmalo končala eh, s programom pomoči. V 32 urah se bo to zgodilo, kajti ta program eh, se bo iztekal v noči med 22. in 23. januarjem, ob polnoči. Španija je sprejela določene zelo pomembne gospodarske reforme in je že na poti trajnostne obnove in ustvarjanja delovnih mest. Gospodarsko vzdušje se je decembra eh, vrnilo na neko povprečno eh, stanje. Eh, to se je zgodilo prvič po decembru leta 2007. Irska je pred eh, dvema tednoma se vključila nazaj na trge eh, z ravni za obveznice, ki so veliko nižje kot še pred kratkim stvari so se v treh letih za Irsko precej spremenile. Prihaja torej do pozitivnih signalov, ampak eh, bančni sektor je še vedno ranljiv. Eh, še vedno so potrebne strukturne reforme in eh, finančni sektor mora Eh, zdaj nameniti sredstva najbolj produktivnim akterjem za evropske državljane in države članice eh, bodo časi še vedno težki, kajti brezposelnost ostaja na nespremljivo visokih ravneh. Še vedno so potrebna prizadevanja, da se zagotovi trajnostna rast in ustvarjanje delovnih mest. Eh, obenem eh, z izvajanjem strukturnih reform in krepitvijo eh, javnih in zasebnih investicij. Strategija strukturnih reform mora biti zelo odločna, eh, mora pa iti z roko v roki z spremembami oziroma uravnovesenjem javnih financ. To je dokazala Latvija. Pred desetimi dnevi sem bil v Rigi. Eh, tam sem pozdravil 18. članico evroobmočja. Pred dvema letoma je bila Latvija v zelo hudi recesiji. Danes pa je to najhitreje rastoče gospodarstvo v Evropski uniji. Eh, Kasandre so se tukaj zmotile, napovedi so bile napačne in Latvija je presegla krizo. E, strategija reševanja krize v Evropi torej deluje. Tukaj se moramo osredotočiti na e, trdnost ukrepov. Vse članice, ki e, prejemajo pomoč, morajo začeti izvajati reforme in morajo tudi Eh, finance privesti na neko trajnostno raven. Eh, spoštovana predsedujoča, gospodarstvo počasi okreva in zdaj je ključnega pomena, da eh, ohranimo gospodarske reforme v prid ustvarjanju delovnih mest, trajnostne rasti in predvsem v korist prihodnjih generacij. Zaupanje se počasi vrača ampak to ne pomeni, da uh, lahko izgubimo eh, ta veter, ki ga imamo zdaj v jadrih. Moramo še naprej svoji družbi in gospodarstvu zagotavljati možnosti za rast in za soočanje s prihodnimi izzivi. In to je uh, ključni preizkus za Evropsko unijo. Prepričan sem, da nam bo uspelo. Najlepša hvala za vašo pozornost, veselim pa se že tudi vaših vprašanj. Hvala. Dank, hvala lepa, gospod komisar, za te vaše uvodne besede. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Najprej dobi besedo predstavnik iz Grče, podpredsednik odbora za evropske zadeve. Hvala lepa. Omenili ste Grčijo in ste navedli kar nekaj številk. Ponazorili ste razmere. Pravite, da rast že brsti. Rad pa bi upozoril na gospodarsko in socialno katastrofo, ki zadeva večino Grkov grške vlade morajo prevzeti večino odgovornosti za to zaradi korupcije, birokracije in zaradi tega, kar so delali v zadnjem času. 40 odstotna recesija je. Tudi brezposobnost je izredno visoka, je nad pričakovanji. zadolženost je zrasla 125 nad 175 odstotkov letnega proračuna. To je neverjetna kriza. Banke tudi nimajo likvidnosti, niso likvidne. Evropski parlament vidi tukaj primankljaj glede preglednosti, odgovornosti demokracije in sedaj pa tu slišimo, da je vse lepo in prav. Moramo pa že reči, da je tudi zadolženost v celotnem evromočju zrasla 60 na 90 odstotkov. In zdaj boste zavrnili še dožniško konferenco, morda se ne bi smeli vedno osojotočiti samo na banke. Govorili ste predvsej dolgo, niste pa niti enkrat omenili besedice kohezija skupnostna politika in Lizbonska pogodba govorita o socialni, teritorijalni, regionalni koheziji ali morda tega mm, mimo grede, torej namerno ali samo slučajno niste omenili. Potrebno je opozoriti na te zadeve, tako bi lahko s politiko razrešili kar precej težav. Evropski proračun pa predstavlja manj kot en odstotek evropskega BDP-ja. Vi ste pa skoraj euforični in pravite, da tukaj veliko krat slišamo prestroga svarila. Mi lahko poveste, zakaj je z vašimi recepti evromoče sedaj na slabšem, kot je bilo, kot ameriško gospodarstvo, ki uporablja Kejsove doktrine. Tam se pa v bistvu začela uh, kriza. Hvala lepa. Sedaj pa iz Lordske zbornice, gospod Harrison, Združeno kraljestvo. Like Hvala lepa, predsedoči. Najprej bi se rad zahvalil komisarju Renu, da se je oktobra sestal z nami v odboru lahko prosim odgovori na naslednje vprašanje. Najprej, če je bančna unija ključnega pomena, ali potem menite, da je enotni sistem reševanja in mehanizem jamstva za bančne vloge, da nista tako pomembna, kar se tiče enotnega mehanizma za reševanje, ali menite, da je zagotovanih dovolj sredstev za reševanje morbitnih težav, Ali pa morda menite, da bi morda morali se posvetovati s približno 200 organizacijami, zato da rešimo banko, torej vse skupaj je preveč zapleteno. Kaj menite, kakšne so posledice za deset držav članic, ki so izven evro območja v tem trenutku? Nekatere bodo še postale članice, druge. Združeno kraljestvo še kar nekaj časa ne. In potem končno, kdaj menite, da bo kriza končana? Kako bomo vedeli, kdaj bo napočil ta dan, ko se bomo lahko vrnili k poslovanju kot običajno in bomo prebrodili krizo zadnjih šestih, sedmih let. Hvala lepa. gospod schott je poročevalec v nizozemskem parlamentu na temo evropskega semestra. Prosim. Oh, <laughs> Gospa, se upravičujem, pravi predsedojoči. Gospod predsedojoči, sem poročevalka za evropski semester predstavniškega doma na nizozemskem. Najprej bi se vam rada zahvalila in tudi Evropskemu parlamentu za organizacijo te medparlamentarne konference. Vesela sem, da se lahko sestanem z drugimi in si izmenam mnenja glede gospodarske krize v Evropi. Večina v nizozemskem parlamentu se zauzema za usklajevanje ekonomskih in proračunskih politik držav članice Evropske unije. To je lahko sredstvo za rast evropskih gospodarstev. Politike držav članic Evropske unije so pomembne za evropski semester, da pa ne samo za to, prispevati moramo skupnemu cilju. Usklajevanje ni pomembno samo za države v krizi. Vse države so med sabo povezane, vsi bomo napredovali, če bomo bolj sodelovali. Reforme iz leta 2014, to moramo najprej povzeti, potem pa si ogledati prednostne naloge za leto 2014. Kriza je imela svoj vpliv na nizozemsko. Prihodki se niso povečali v zadnjih štirih letih. 2014 je bilo le tako je rasla brezposobnost in tudi inflacija. Imeli smo nestabilne parlamentarne večine in tako smo težko dosegli reforme. Z dogovori s sindikati in poslovnimi združenji na nizozemskem je družbena zaveza leta 2014 na nizozemskem narasla. Imeli smo vsa priporočila iz Evropskega semestra. Socialna varnost za, za brezposobne z več delovnih mest za invalidne osebe, na področju nepremičnin pa bomo imeli tudi socialne najemnine, te bodo omejene in bodo naraščale glede na zaslužek najemnikov. Prav tako bomo imeli nekatere znižene davčne stopnje in vse skupaj bo usklajeno z drugimi ukrepi. Prav tako imamo reforme dolgoročno gledano na področju pokojninskega in zdravstvenega sistema. Naj pa končam. Nizozemski parlament je priporočilom dal ustrezno mesto v proračunu, ministri pa bodo sedaj morali pojasniti, kako so upoštevali priporočila Evropskega semestra. Rada bi pozvala vse poslance držav članic, da so v stikih v kriznih časih da se učijo drug od drugega, iščejo rešitve. Prav tako bi rada vedela, kako se vi lotevate priporočil Evropskega semestra. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji Sahinidis Filipos, Grčija. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil komisarju Renu. Govoril bom o učinku programu prilagajanja in razmere glede zaposlovanja v kriznih državah. Grčija ima za šest let recesije za sabo in izgubili smo četrtino svojega BDP. To je največji upad PDP-ja v novejši zgodovini. Višji kot v ZDA po krizi 20 let. Če si ogledate reformne programe v Grčiji, potem vedno znova slišimo zahtevo po strukturnih reformah, zato da bomo spet dosegali gospodarsko rast. Drži, Grčija je še pred krizo potrebovala strukturne reforme prav posebno, kar se tiče storitvenega sektorja. Vendar pa reforme so dolgoročne, kratkoročno ne bomo mogli ničesar doseči. Vsi kazalniki pravzaprav kažejo, da gre za težavo popraševanja, ne ponudbe. In politiki bodo morali v naslednjih letih resnično storiti vse, da se ne bodo osredotočali samo na primarni presežek in se bodo osredotočali na druga vprašanja, kajti potrebujemo več popraševanja. Zaradi visoke brezposobnosti, visokih davkov in pomankljivih investicij pa ni povpraševanja. Večina podjetij je samo 60-odstotno obremenjenih vse napovedi glede rasti se navezujejo na izvoz. Drži. Izvoz zmerno narašča, vendar pa je potrebno storiti seveda še več. Kaj pričakujete od Grče v naslednjih letih? Gre za vprašanje popraševanja, ne ponudbe. Ja. Gospod Popa. Ne? Potem pa kar gospod komisar, prosim. Thank you, thank you, chair. Thank you. Hvala lepa, predsedoči. Hvala lepa za vprašanja in obsežne komentarje. Nekaj je bilo kar precej političnih pripomp, ne toliko neposrednih vprašanj. Bom poskušal odgovoriti na tista vprašanja, ki so me specifično zadevala. Najprej, kar se tiče Papa Dimulisa, glede grškega programa pomoči. Zelo dosledni ste s strankarskim kolegom Čuntisom vedno, ko sem v odboru ekon, predstavlja tako mnenje in izraža kritiko proti Evropski komisiji. In to ste predstavili tudi vi. Poslušam pa to v odboru ekon že skoraj da štiri leta. Odločitev evromoča in komisije, da podpre Grčijo, ni bila enostavna. Mislim pa, da je bila to odgovorna odločitev, kajti če bi Grčjo pustili brez eh, reševalnega programa leta 2010, pred štirimi leti, bi to vodilo do prostega pada in v ekonomsko katastrofo. To bi potem imelo posledice tudi za ostanek Evropske unije. Takrat je bila naša diagnoza ta. Krške težave izhajajo iz statistične prevare, fiskalne neodgovornosti in prevelikega javnega sektorja, pa tudi iz izgube konkurenčnosti. Vse to je potrebno popraviti s fiskalnimi, strukturnimi in finančnimi ukrepi. Fiskalni cilji so predstavljali težavo tudi pri vsakem pregledu. Potem, žal so ekonomske reforme bile otežene zaradi političnega odpora in nekaterih lastnih interesov. To je potem vodilo tega, da je okrevanje gospodarske rasti, da je vrnitev gospodarske rasti trajalo predvsej dlje časa. Naj podam pregled, ki ga če tudi drugim poslancem na določeni točki se boste spet soočali z odločitvami glede Grče in mislim, da je dobro, da poznate vse podrobnosti. Postopno se bo Grče vrnila k rasti letos, ker se gospodarska atmosfera izboljšuje in tudi pričakujemo, da se bo izvoz povečal. Primankljaj je v zadnjih treh letih padal, dolg razmerju eh, na, z BDP pa bo v naslednjem desetletju padel na 120 odstotkov. Glede na izvajanje programa se grške oblasti trudijo, spoštujejo priporočila tretjega pregleda in na danes sredstva smo namenili 17. decembra. Veliko pa je potrebno še postoriti septembra smo začeli s paketom, ta paket pa še ni končan. Pogovori tečejo glede niza ukrepov zaključek obstoječega pregleda. Napredek smo dosegli, vendar pa kar nekaj odprtih vprašanj je še in tukaj potrebujemo nadaljne delo, pogajalski ekipi pa upam, da boste kmalo spet se o tem pogovarjali v Atenah, ko se bomo pogovarjali tako o strukturnih kot o fiskalnih ukrepih. Ali bo Grčija dosegla primarni presežek, proračunski presežek? To je seveda predpogoj za soočanje z dožniško krizo. Upajmo, da bo Grčija to res dosegla. Morda kasneje letos. Potem potrebno reformirati davčni sistem, prav tako pa je potrebna reforma javne uprave. Upamo, da se bo to nadaljevalo. Lord Harrison, kar se tiče skupne scheme za mm, venjene vloge, vaša domneva vprašanja je bila ustrezna. tukaj gre za osredotočenje na jutri ali pojutrišnjem, ne za to, kar se dogaja danes. Gre tudi za enotni mehanizem nadzora, enotni mehanizem reševanja in imeli bomo tudi enotni sklad za reševanje. Medtem pa so se države članice odločile, da se bodo vprašanja skupne scheme javnostrahanih vlog lotile kasneje. Potem pa še vplivi na vse skupaj za države članice, ki niso v evromočju. Mislim, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da bi v kontekstu enotnega trga 28 držav članic, torej Evropske unije kot celote, dosegli napredek. Imamo pa nekaj specifičnih potreb evromočja, da gredo globlje pri integraciji in fiskalni soverenosti. Finančni minister George Osborne je dejal, da skupna valuta prinaša sabo tudi integracijo na fiskalnem in finančnem področju. In jasno je, da mora evroobmoče iti na to smer hitreje kot ostanek Evropske unije. Valuta pomeni ne samo monetarne unije, temveč tudi gospodarsko unijo, ki podpira to valuto. Kdaj se bo kriza končala, ste me spraševali, po mojem mnenju takrat, ko se bomo resnično vrnili k odločni trajnostni rasti in ko bomo uporabili vs naš potencial za rast in ko bo tudi več delovnih mest na razpolago. Smo na pravi poti, smo na poti gospodarskega okrevanja. To je postopna pot, moramo pa to ukrepiti in uporabiti vs potencial za rast, tako da bi pospešili okrevanje tudi na področju zaposlovanja. Gospa Šut z Nizozemske, podali ste koristen pregled ekonomskih politik na Nizozemskem. Res je, pozorno spremljamo priporočila sveta, državam članicam in naslednjič se bomo na to vrnili konec pomladi, na začetku poletja. Najprej pa samo tega loteli že med zimsko napovedo, ko bomo posodobili naše ocene. To bo verjetno že konec februarja, tako bomo dobili več informacij ali fiskalne politike držav članic so na trajnostni poti ali ne. Bolj obsežen pregled ekonomskih in fiskalnih politik pa bo narejen junija, ko bomo ocenili tako fiskalne kot tudi ekonomske politike držav članic. Gospod Sakinidis je zastavil vprašanje o Grčiji in tu se navizujem na prejšnji odgovor, kar se tiče razvoja in pričakovanj glede Grčije in glede izvajanja njenega programa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ren, za vaše odgovore. Besedo pa dobi predstavnik polskega sejma.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 želel sem govoriti o evropskem semestru. Gospod Krevastinos z Krškega parlamenta. Torej. Hvala eh, lepa. Gospod Arena bi rad vprašal sledeče. Ne bom ponavljal grških kolegov, lahko se samo strinjam z njima, kako kaže z grškimi bankami. Znano je, da smo imeli dokapitalizacijo, da smo jim enostavno podpisali dolgove in sedaj imamo tudi jamstvo za vloge do 100 tisoč evrov. Rad pa bi upozoril na to, da je 80 odstotkov varčevalcev takih, da imajo manj kot 100 tisoč evrov. Veliki varčevalci pa so že izbežali z Grčije, večinoma v Švico. In sedaj tudi ni možno podpirati MSP-jev in rasti v Grčiji, ker ni sredstev. Celo manjši delničari in vačevalci imajo sedaj težavo, da se jim zdi, da bo vse potekalo tako kot na Cipru, da bodo morali sami plačevati. Tako, seveda, rast v Grčiji ne bo spodbojena in banke tudi ne bodo mogle podpirati MSP-jev. Pravzaprav posilju Grčiji sploh ni več. Kako je torej mogoče, da podate tako kategorično izjavo glede jamstva hranjenih vlog, istočasno pa skušate izvajati ta program. Kako pa bi naj rast rešila te težave, če je ni? Zato se mi zdijo ta vaše prizadevanja nemogoča. Vaše prizadevanje, da bi se skupaj pomirili, so dosegla pravzaprav ravno nasprotno. Bačevalci se bojijo in so sredstvo preselili v Srednjo Evropo, kajti bojijo se, da ogrči njihove vloge niso varne. Tam pa so. Kaj menite o tej težavi, kako se boste lotili te težave? Hvala lepa. Gospa Leti, Trenski senat. Grazie, io vorrei fare cortese... Hvala lepa. Rada bi se zahvalila gospodu Reno in ga poprašala o italijanskih razmerah. Naš proračun se v 40 odstotkih uporablja za odplačilo dolgov. Več kot 10 milijard evrov predstavlja samo plačilo za obresti. Politična stabilnost, ki je bila značilna za Italijo v zadnjih 20 letih, je sedaj izginila. Pravzaprav oblast prevzema ta samo največji vladi. Točno obremenitev je vedno večja in vsega ne moremo več razrešiti samo z ustreznim bančnim kapitalom. v bistvu se vlaga samo še v obveznice, posojil za podjetja pa ni več. Banke mora dobiti podporo strani države, kako pa naj tako zaženemo gospodarstvo, če pa, tako kot smo slišali že danes do povdne, imamo pred sabo v teh programih številke, ki jih ni pripravil noben ekonomski inštitut, ki torej niso uradne. Pravzaprav bi morali širiti proizvodno podlago, zato da bi lahko rasel BDP. Ta pa vse čas pada. Vlada je samo statističnimi triki znižala zadolževanje. Ker nimamo kakšnih ukrepov, ki bi bili resnični, ne pa temeli na fiktivnih podatkih. Hvala lepa. Paolo Botapinto, portugalski parlament. Thank you very much, Hvala lepa, predsedoči in gospod komisar. Portugalska bo, kot je predvideno, išla iz programa čez 4 mesece, 17. maja 2014. Razprava še teče, ali bomo potrebovali preventivni program po tem izhodu, ali pa takšen program ne bo potreben. Radi bi, da ne bi potrebovali takšnega programa. To ne pomeni, da ga ne bomo imeli, vendar pa upamo, da tak program ne bo potreben, kakorkoli že. Priznati moramo, da je bilo nekaj napak pri zasnovi programa do sedaj. Nekateri cilji niso bili realistični. Cilje glede primankljaja so prinesle zelo hude družbene posledice. Vedno smo uspešno izvali program, to je pokazal tudi pregled, vendar pa sedaj seveda potrebujemo konsolidacijo in rast. Za prihodnje pa je seveda potrebno vedeti, ali je rast, ki se je vrnila sedaj trajnostna, zaradi velike zadolženosti. Bančna unija je tudi zelo pomembna za nas. Želimo si, da bi se o tem dogovorili še v času tega mandata. Bančna unija bo resnično pomenila, da bomo lahko zaobšli finančno razdobitev v Evropski uniji. Še dva nauka iz naše zgodbe. Mislim prvič, da je zelo pomembno izboljšati in ohraniti vlogo nacionalnih parlamentov tem postopku, občutek odgovornosti glede programa prilagajanja in legitimnost tega programa je nekaj, kjer morajo biti vključeni nacionalni parlamenti. Bolj kot so bili takrat. Potem pa makroekonomski cilji. Tukaj morajo biti tudi vključeni nacionalni parlamenti, da jim ne bo odzeta ta pristojnost drugič mislim, da je zelo pomembno, da izpostavimo vlogo evropskih institucij in komisije, da poda prave spodbude za venitev krasti tudi pri notranjih politikah. Kot veste, smo na začetku imeli memorandum o dogovoru, na Portugalsko imeli smo dogovor, da pa potem je bilo tega vedno manj, ko se je program izvajal. Sedaj imamo ponudbo za široko soglasje o pravilo glede primankljaja. V državah, kjer se veliko razpravlja o dejstvih, ne samo o politikah, ali gre za recesijo, ali gre za izredne učinke na rast, pa je potrebno dobiti tudi prispevek komisije od zunaj. In potrebno je seveda dolevati tudi širši konsens. Upamo, da bomo s pravimi potrebnimi spodbudami lahko spet našli rast, uspešno izstopili iz programa in bomo prebrodili krizo na portugalskem celotni EU. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik belgijskega parlamenta. Najlepša hvala, predsedujoči. Veseli me, da se danes lahko pogovarjamo z vami, gospod komisar, neposredno, ker ponovadi se pogovarjate z našimi parlamenti ki nam dajo vtis, da sprejemajo ukrepe pod evropsko prisilo. Želel bi ugovarjati nekaterim vidikom. Potrebujemo nekakšno proračunsko formulo, ki bi onemogočala to, da bi za vse plačevale prihodne generacije. Pri tem pa moramo zagotoviti tudi nekatere socialne ukrepe v smislu prerasporeditve premoženja, boja proti revščini in to v veliko večji meri. Uh, kot danes zagotoviti tudi veliko boljši trg dela, se boriti proti brezposobnosti. Zdi se mi, da usmeritev zaenkrat ni dovolj dobra in razsežnosti, ki so navedene v strategiji 2020, torej socialna razsežnost, boj proti revščini, boj za enakopravnost in pa za dobro okolje, to je nekaj, kar smo pravzaprav danes pozabili v mehanizmih, ki jih uporabljajo države članice pod pritiskom Evropske unije. Vedno sem za nekakšno strogost reform, ki se izvajajo v državah članice, članicah. Tukaj se govorili tudi o avtomatični pridružitvi tistih, ki so zaposleni tukaj v Belgiji. Uh, Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na ukrepe vezane na bančno unijo in bančna reforma. Boriti se treba obenem proti fiskalnim paradižom in pa finančnim goljufijam. To pa nadgraditi tudi z nadaljno politiko, kot naprimer z obdavčitvijo finančnih transakcij. Če si želite trajno učinkovitost rešitev, ki se izvajajo in uporabljajo, potem mislimo, da bomo morali tudi v očeh evropskih državljanov dodati nekaj več, neko dodano vrednost in sicer v obliki razsežnosti, ki bo upoštevala tudi socialne vidike, okoljske vidike in pa boje proti goljofije. Moje vprašanje je, ali so te vsebinski elementi še vedno vključeni v vašo agendo, čeprav je pred vami res le še nekaj zadnjih mesecev dela. Kar je slume boli, kjer je Pedro Bekin. Najlepša hvala, lepo se vam zahvaljujem za te pripombe. Gospod komisar, izvolite. Thank you, thank you, chair. Sta Najlepša hvala, predsedujoči. Čisto po naključnem vrstnem redu se bom lotil teh komentarjev in vprašanj. Najprej vprašanje gospoda Motapinta z Portugalske. Zahvaljujem se vam za to, da ste se uspeli nekaj naučiti tudi iz izvajanja programa na portugalskem. S ponosom se pridružujem tudi vašim sklepom. Še posebej glede vprašanja prevzemanja odgovornosti in pa lastništva pri izvajanju tem programu, tega programa. V tistih državah članicah, ki so prevzeli odgovornost za reforme programe. Tam so bili reformni programi najbolje izvedeni, kjer je prevladala nacionalna enotnost, so bili rezultati tudi najbolj prepričljivi. In obenem se je vrnilo tudi zaupanje najhitreje. S tem pa so bili položeni dobri temelji za trajnostno gospodarsko okrevanje. Pa tudi dodatna delovna mesta se ustvarjajo. Irska in Latvija sta še dva podobna primera, pa tudi Španija in Portugalska sta pokazali res odgovorno prevzemanje zadev v svoje roke. Tudi v Grčiji naj bi prišlo do podobne odgovornosti nad izvanjem tega programa, to bi lahko pravzaprav še okrepili, saj je to predpogoj za uspešnost reform v zadevnih državah. Imeli ste vprašanje glede tega, ali naj bi bila Portugalska pripravljena na neoviran izhod brez kakršnih koli ovir ali pa se je treba še nekaj pripraviti, nekaj paziti. Mislim, da še nekoliko preuranjeno podati končno stališče o tem vprašanju. Je pa pomembno, da zdaj zelo pozorno spremljamo dogajanje v realni ekonomiji in na finančnih trgih pri vas in prav gotovo bomo analizirali situacijo v naslednjih tednih in mesecih. Potem pa bomo enkrat v obdobju od prihodnje pomladi do zime prišli tudi do končnih sklepov v sodelovanju s portugalsko vlado. O tem pa bomo obvestili tudi naše mednarodne partnerice države članice. Glede vprašanj gospoda Kremantinosa, mislim, da ste se sklicevali na vprašanje dokapitalizacije bank in pa posojanja majhnim in srednjim velikim podjetjem V primeru Grčije je treba še zelo veliko storiti za to, da se bo izboljšalo poslovno okolje in da se bodo preobrazili tudi trgi, tako proizvodov kot storitev. Doseče je treba veliko napredka tudi v smislu sprejemanja zakonodaje za dokapitalizacijo bank in na, na to vezan okvir. Ta ne bi bil pripravljen tudi v povezavi z preizkusi. Obremenitve, grški obremenitveni preizkusi še niso bili izvedeni v celoti in razprave na tehnični ravni se še nadaljujejo. V bližnji prihodnosti naj bi razvili tudi metodologijo prihodnih obremenitvenih preizkusov enotnega nadzornega mehanizma v Evropski uniji, še posebej v evroobmočju. To metodologijo naj bi tudi objavili in metodologijo bi lahko uporabili tudi pri grškemu izvajanju reform. Mislim, da ste uporabili izraz po zaslugi vašega ukrepanja. No, in v tem primeru bi želel ponovno povdariti pomen prevzemanja odgovornosti. Tudi vaša stranka sodeluje pri delu grške vlade. In eh, če smo se kaj naučili od te gospodarske krize, je to to, da če želimo uspeti pri izvajanju reform, moramo zagotoviti resno prevzemanje odgovornosti strani nacionalnega parlamenta in vlade. Seveda, če si želimo reformirati družbo, pa tudi gospodarstvo določene države. Na to smo slišali mnenje italijanske poslanke, ki je govorila o finančni fragmentaciji in pa fiskalni situaciji v Italiji. Nasploh res je, da to zadeva številne države v Evropski uniji. Finančna fragmentacija je žal velika ovira za gospodarsko rast, nekakšno osko grlo, ki ovira pot gospodarski rasti in komisija je že prejšnji let, leto začela z uvedbo sistema, v okviru katerega bi sodelovali za Evropsko investicijsko banko in Evropsko centralno banko, ter skušali zagotoviti zmanjšanje stroškov posojila za MSP-je. Žal, kot je bilo to ugotovljeno tudi med decembrskim svetom, se države članice še niso dovolj pozitivno odzvale na ta predlog in zato pozivam države članice, da resno razmislijo o tej pobudi, jo podprejo in zauzamejo tudi konstruktivno stališče glede izvajanja tovrstne politike. Po mojem mnenju, financiranje posojanja v Združenem kraljestvu je zelo dobra referenčna točka v tem smislu, referenčni primer. Bilo bi torej za zelo ciljno usmerjene ukrepe za MSP-je, s čimer se res da zagotoviti boljšo gospodarsko rast. Gospodarska strategija Združenega kraljestva je zdaj že doprinesla določene koristi in to je posledica precej stroge finančne politike, ki pa se jo dopolnjuje tudi z zelo dobro politiko nadzora. To pa zajme tudi nekatere nekonvencionalne ukrepe na področju monetarne politike. Gospod Žilkine je govoril o socialnih implikacijah oziroma posledicah krize. Ogajne pa se govorili tudi o davčnih paradižih, fiskalnih paradižih. S tem vprašanjem se intenzivno ukvarjamo in pri tem smo že dosegli določene rezultate v okviru mednarodnega usklajevanja politika z bilateralnimi sporazumi. V zadnjih nekaj letih nam je uspelo zapolniti tudi določene vrzeli pri fiskalnih paradižih. Tudi skupina G20 se intenzivno ukvarja s tem, se ozirozotoča na to vprašanje. Seveda pa moramo to delo še poglobiti, pospešiti, tako da bomo zagotovili, da se čim bolj učinkovito odpravlja davčne paradiže v Evropski uniji. Govorili ste tudi o socialni pravičnosti, ki mora dopolnjevati javno finančno politiko. Davčni sistemi prav gotovo lahko prispevajo tako k učinkovitosti kot pravičnosti. Pa tudi reforme v zdravstvenem sektorju lahko doprinesejo k višjemu vrčevanju in bolj kvalitetni oskrbi za bolnike. Na to pa še socialna razsežnost ekonomske in monetarne unije. Želel bi povdariti, da je komisija pred nedavnim predstavila politično pobudo o krepitvi socialne razsežnosti EMU. In pripravljeni bomo to izvajati z drugimi evropskimi institucijami in pa državami članicami. Še posebej v kontekstu letošnjega evropskega semestra. O tem se bomo lahko pogovorili bolj podrobno tudi med naslednjim delom plenarnega zasedanja, ko se nam bo pridružil kolega načrt Evropske komisije za poglobljeno in pravo ekonomsko monetarno unijo nekako razlikuje med kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi ukrepi oziroma koraki. Srednjeročno smo opredelili potrebo po boljšem usklajevanju trgov dela v evroobmočju, bolj dolgoročno pa naj bi zagotavljali tudi fiskalne zmožnosti za države članice, tako da se bodo bolje soočale z gospodarskimi pretresi. Toliko torej v smislu mojih odgovorov za enkrat, gospod predsedujoči, in kar se tiče mene, lahko nadaljujemo s programom. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na tretji krok. Začenja Eliza Ferrera, koordinatorka skupine SND v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, predsednik. Uh, Najlepša hvala, predsedujoči in gospod komisar. Lepo se vam zahvaljujem, da ste ponovno z nami. Imam dve vprašanje. Prvo glede dolga. Omenili ste povprečje dolga na koncu programa, da se je to znašlo na 50 odstotkov, sami smo se premaknili 60 na 90 odstotkov. Kakšno je vaše stališče in ali bo komisija sprejela kakršnekoli pobude na osnovi dela, ki ga organizirate na področju usklajevanja, metode reševanja nacionalnega dolga ali pa morda mislite, da je OMT Evropske centralne banke čisto dovolj. Drugo vprašanje pa je vezano na zlate delnice. Države članice se približujejo situaciji, ko lahko v programu pravzaprav odstranijo zlate delnice. In tisti, ki so odgovorni v državah članicah, pa tudi nekateri predstavniki trojke, govorijo, da je bil eden izmed vsebinskih elementov memoranduma nekakšno usiljena privatizacija kritičnih sektorjev. V nekaterih državah članicah je šlo za sektor električne energije, v drugih državah članicah bančni sektor, zavarovalniški sektor in tako dalje. Te sektore se je reševalo pod zelo negativnimi pogoji in sicer so to reševali v sodelovanju s partnerji, ki niso znani po demokratičnih načelih. Bi nam lahko razložili, kakšna naj bi bila merila za reševanje strateških sektorjev z zlatimi delnicami. In ali res ali ne, da je bila privatizacija del usiljevanja ukrepov strani trojke. Dobivamo namreč čisto različne informacije po eni strani od vas, po drugi strani pa od vlad. Najlepša hvala. Pimenon Ikoa iz Latvije. Najlepša hvala, gospod predsedoči. Gospod komisar, omenili ste Latvijo kot primer uspeha v smislu evropske finančne politike. Skrivnost zgodbe uspeha Latvije pa mislim, da ni čisto tako enostavna. Latvijska gospodarska dejavnost je bila sorazmerna z samo resnostjo gospodarskega upada. Ta je bila kar tretja v smislu gospodarskih upadov po ameriški krizi pa argentinski krizi. Moram povedati, da je bila globina gospodarskega opada pravzaprav neposreden rezultat ciklične politike med gospodarsko krizo. Do tega je prišlo predvsem po pobudi Evropske komisije, sicer je to res podprla latvijska vlada, ki je želela popeljati našo državo v evroobmočje na vsak način. Tako so nekako želeli sprejeti mahtrske kriterije, zato pa niso imeli pogojev v smislu proračuna. Prišlo je tudi do domače devalvacije, do rezanja delovnih mest do nižanja javnih izdatkov in nižanja plač. BDP se je zmanjšal za 25 odstotkov, nakopali smo si velik javnofinančni primankljaj in obenem smo imeli brezposelni delež za 20 odstotkov. To pa je zdaj že postaja nekakšna dolgoročna brezposelnost. To so realne latvijske izkušnje. Hvala. Najlepša hvala. Obvestiti vas moram, da bomo vse predstavitve različnih govorcev naložili tudi na spletno stran te konference, torej www.europol skozi EPP 2014. Torej, na spletnih stranih si lahko poiščete tudi te govore. Povedati vam moram, da imam na seznamu več govorcev, kot pa imamo časa. Nekako bi vas torej prosil, da se res držite tega dve minutnega časovnega intervala. Najprej gospa Kareš iz francoske nacionalne skupščine, oziroma gospod Kareš, se pravi, če. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej Naj povem nekaj o tem, kako lahko je kazati s prstom na Evropsko komisijo in naložiti na pleče vse težave, s katerimi se soočamo. Usmeritve komisije potrdijo tudi europoslanci. In na to je torej deljena odgovornost v političnem smislu, na osnovi priporočil seveda. Potem pa moramo priznati tudi odgovornost samih parlamentov v tej gospodarski krizi. Ta odgovornost počiva na dejstvu, da so nekateri nekako pustili, da se javnofinančni primankljaji večajo na zelo neodgovoren način. Ne smemo torej popolnoma podkopavati Evropske komisije. Čeprav pa je res in tudi sam gospod komisar Olirene je to priznal, uh, da se je komisija nekoliko motila v teh zadnjih letih, je morala pregledati določene ukrepe, vidike in se prilagajati. Imam pa vprašanje čisto enostavno za vas, gospod uh, Uli Ren. Res je, da se začenja gospodarska rast, ki je še vedno zelo šipka, še vedno se soočamo s predsečnimi negotovami. Kako naj bi to gospodarsko rast še podprli v kontekstu fiskalne konsolidacije, ko potrebujemo določene strukturne reforme, to je res. No, to pa zahteva tudi določene stroške v državah članicah. Kako ne torej dopolnimo to gospodarsko rast z novimi instrumenti, z drugimi instrumenti, še posebej na ravni proračuna, na ravni delovanja evroobmoča, Evropske unije, tako da bomo nekako poravnali to asimetrično situacijo. Kako ne okrepimo tudi status naših podjetij. najlepša hvala gospod gabrita eduardo iz portugalske. Uh, najlepša hvala gospod predsedujoči. Gospod komisar, najlepša hvala, da ste z nami. Povedati pa moram takoj, da se ne strinjam z vašim optimističnim stoličem glede mehanizma prilagajanja in pa programov trojke. Če si preberete osnitek poročila Evropskega parlamenta, je portugalska leta 2007, torej zadnje leto pred začetkom gospodarske krize, je imela javno finančni primaklaj v višini 62 odstotka deficit eh, 3 odstotke in pa gospodarstvo je raslo z stopno več kot 2 odstotkov. Zaradi pomankanja primernega in pravočasnega odziva na evropski ravni je prišlo do tega in pa tudi zaradi politične nestabilnosti. Portugalska je bila prisiljena v program prilagajanja. Te dogovore smo spoštovali, izvajali, vendar pa z drugačnimi ukrepi, kot so bili predvideni v izhodiščnem memorandumu. Vrčevalni ukrepi so bili dvakrat večji, kot so bili najprej predvideni. In Evropske institucije ter trojka kot tehnični mehanizem se niso več želeli konstruktivno pogovarjati o tem tudi z portugalskimi socialnimi partnerji in pa s portugalskim parlamentom. Lahko se sklicujete na monetarno politiko, vendar pa morate upoštevati tudi realno ekonomijo in pa socialo. V tem smislu je zdaj portugalsko gospodarstvo v veliko slabšem položaju kot pred dvema letoma in pol. In dobili smo tudi jasen, konkreten socialni dogovor med vsemi socialnimi partnerji, delavci, glede tega, kako se je izvajal program prilagajanja. Preživeli smo tri leta recesije, doživeli smo najvišjo stopno brezposelnosti v zgodovini. Portugalska je zelo pro evropska država. Začeli smo z gospodarsko krizo v Evropi, zdaj pa se soočamo z veliko socialno krizo, tako da med naslednjimi evropskimi volitvami ne pričakujemo, da bi se situacija kakorkoli izboljšala. Tukaj gre za veliko izgubljene zaupanje strani evropskih držav. Želimo si torej močno Evropo, ne pa nekakšnega izgubljene zaupanja evropskih državljanov. Na ljudi smo veliko krat pozabili v teh zadnjih dveh letih in pol. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa, sedaj pa kolega Norbert Butler iz Nemčije. Hvala lepa, predsedujoči, če se ne motim. Potem je tema današnjega popodneva razmislek o boljšem proračunskem nadzoru v EMU. Zato mislim, da je dobro, če se osredotočimo na to temo. In se potem vprašamo, oziroma vprašamo komisarja, kakšne predstave ima komisija, kar se tiče nadzora nad proračunom v evromoču, da bi to še izboljšali, da je bilo potrebno sprejeti ukrepe kot sta dvojček in šesterček, to je jasno, kajti kriza je bila povezana s tem, da je včasih pred uvedbo evra nadzor nad posameznimi nacionalnimi proračuni bil preslab. Sedaj imamo fiskalno pogodbo, fiskalni pakt in sedaj moramo storiti vse za to, da bi vsebina tega bila tudi izvedena v nacionalni politiki in da bi komisija to nadzorovala skupaj z nami. Zato bi me zanimalo, kako bi naj v prihodnje to, ta nadzor še izboljšali. Sotrin je precej pozitivno predstavil razvoj dogodkov, zniževanje zadolženosti potem počasna gospodarska rast, ker močno to se mi zdi ustrezno in prav. Vendar pa vedno znova moramo pomisliti na to, da je zadolženost še vedno visoka, 90 odstotkov, več kot 80 odstotkov, ki je dovoljena po Maastrichtu. In tudi primanklaj je večji kot, večji kot je predpisano. Torej, cilj še nismo dosegli, zato mora biti proračunski nadzor boljši kot je. Izpostavil bi, da je po našem mnenju, po nemškem mnenju, konsolidacija vse kaj drugega kot nasprotje rasti. Konsolidirani proračuni so najboljši impulzi za rast. Nove službe nastanejo samo tam, kjer imajo investitorji zaupanje v prihodnost države in kjer potem tudi investirajo, potem nastanejo nova delovna mesta. Torej, konsolidirani proračuni so temeljni predpogoj za gospodarsko rast. Še zadnja pripomba. Boljši nadzor nad proračunom je potreben tudi, ko slišim grške kolege, kaj ti, ti so diametralno nasprotni temu, kar pravi Oli Ren. Komu naj verjamem? Oli Renu ali grškim kolegom, če njihov nadzor ni deloval, kot pravijo, in če programi ne delujejo, potem se sprašujem, ali komisija namerava predlagati nadrevanje grškega programa in nadaljne izplačilo. Torej, komu naj verjamem? Kaj razume? Uh, eh, je... Najlepša hvala. Gospod Žvao Galambra iz portugalskega parlamenta. Najlepša hvala. Imam dve vprašanje za komisarja Olirena. Prvič vedno podajate stališča, ki niso dobro vezana na dejstva. Naprimer, glede domnevne fiskalne krize na Portugalskem. Naj pokomentiram, kako lahko Evropska komisija pravi, da je Portugalska preveč zapravljala, če pa je jasno navedeno, da leta 2008 in sicer junija po priporočilu komisije svet pravi, svet sklepa, da je bil deficit eh, portugalske je bil znižen pod 3 odstotke bruto domačega proizvoda in to na čisto sprejemljiv način. Torej, Eno leto prej, kot je bilo potrebno, smo dosegli te zahteve. Glede na ta dejstva, kako potem lahko pravite, da je kriza na portugalskem povezana s preveliko potrošnjo oziroma porabo. Tudi v četrtletnih poročilih Evropske komisije, če si pogledate um, nekatere te dokumente, je bila portugalska takoj za Nemčijo v smislu notranjega povpraševanja. Na podlagi teh dejstev mi lahko obrazložite, na osnovi katerih podatkov torej podajate ta stališča o portugalski fiskalni krizi, seveda v obdobju pred gospodarsko krizo. Glavna težava na portugalskem je gospodarska rast, ta je bila zelo nizka v tem prvem obdobju, niže kot eh, v poprečju v Evropski uniji. Kako lahko država članica z visokimi potrebami po izobraževanju in eh, raziskavah eh, zagotovi ustrezno gospodarsko rast eh, v okviru svojega brutodomačkega proizvoda. Če pa tukaj prihaja do hudih eh, rezov v investicijah, pa tudi v namenju sredstev za raziskave in razvoj. Skladno s podatki komisije, pravzaprav vašega, eh, vaše službe, naj bi se bruto domači proizvod med tem programom pravzaprav nižal. Bi nam torej lahko povedali, torej, pri čem se naslanjate pri teh izjavah, ki jih imate v naši državi? Najlepša hvala. Še zadnji govor za gospod Francesco Gajelo iz italijanskega parlamenta. Najlepša hvala predsedujočim. včeraj smo predložili kandidaturo za proračunski svet v naši državi, gre torej za kandidate. Potrebovali smo nekaj časa za imenovanje kandidatov. No, želeli smo pa predvsem ustrajati pri naslednjih vidikih preglednost, neodvisnost tega, organi, tega organa, Imam vprašanje za komisarja Rena. Kako si razlagate vlogo tega organa na tehnični ravni, pa tudi na politični ravni? Katere podatke naj bi podajal ta organ in kakšne bile pristojnosti? Ugotoviti je treba, ali naj Evropska unija vedno prepusti vse pravzaprav komisarjem, ki podajo svoje razlage o izvajanju programu. Zanima nas, kdo je pravzaprav bolj napredoval v primerjavi z nami in kaj bi lahko pridobili sploh s takšnim organom. Najlepša hvala, gospod komisar. Izvolite, imate besedo. Thank you. Thank you for your very... Hvala. Hvala za vaša odločna in temeljita vprašanja. Začel bom pri koncu, da, se bom, da si bom ta vprašanja bolje zapomnil. Vprašanje gospoda Korjela. Tukaj gre za naravo neodvisnih fiskalnih svetov. To je zelo pomemben element dobrega, učinkovitega fiskalnega nadzora, da se zagotovijo trajnostne finance na srednji rok. Ne maram žargona, ampak vseeno, to je del zakonodaje šesterčka o okrepljenem gospodarskem upravljanju in tudi del fiskalnega pakta, v katerem so se dogovorile države članice. Ker ste postavili zelo neposredno vprašanje, eh, kakšni fiskalni sveti se priporočajo v tem kontekstu, naj povem naslednje. Obstajajo primeri, ki so v skladu s pogodbami in s fiskalnim paktom. Te je vredno omeniti. Če bi bil poslanec katerekoli druge države, bi eh, se zgledoval po nizozemski, Jan Timbergen je tam eh, leta 1969 eh, dobil Nobelovo nagrado za ekonomijo. Eh, vzpostavil je posebno vrsto sveta. Eh, ki daje neodvisne makroekonomske napovedi in tudi fiskalne ocene. Ta sistem na nizozemskem gre celo tako daleč, da pred volitvami neodvisno ocenijo volivne programe posameznih strank, ko gre za gospodarstvo. Mislim, da je to zelo spodbuden znak ki sproža racionalne razprave v naših državah članicah. Podatki morajo biti neodvisni. Zagotoviti moramo neodvisne napovedi makroekonomskega razvoja. S tem smo imeli prej eh, velike probleme in to je bil tudi eden od razlogov, zakaj ni bilo učinkovitega nadzora v zadnjih letih, eh, še posebej v letih pred krizo nismo nadzorovali ne fiskalnih politik, ne makroekonomskih neravnovesij. Torej, potrebujemo neodvisne svete za to. Zelo dobro je tudi, da izvajajo ocene ukrepov, tako da so ti ukrepi lahko prepričljivi in učinkoviti. Ko gre za vprašanje nad, o fiskalnem nadzoru, naj povem isto kot prej o neodvisnih fiskalnih svetih. Strinjam se, da je to bolj vprašanje o gospodarski situaciji v državah v programu, kot pa o samih fiskalnih svetih. Sam sem bil tudi član eh, nacionalnega parlamenta, član Evropskega parlamenta in vem, da pogosto dnevni red ni pomemben, ljudje se lahko oglasijo v zvezi s katerokoli temo. To me ne moti in lahko odgovorim na katerokoli temo, ampak dobro je, da se osredotočimo tudi na eh, fiskalni nadzor. Vprašali ste, kako naprej. Če govorimo o fiskalnih politikah, se moramo osredotočiti na izvajanje eh, tistih okrepljenih okvirov eh, nadzora gospodarstva in fiskalnih politik, eh, ki smo ga ustvarili v zadnjih letih. Na koncu mandata parlamenta in komisije moramo zdaj to pregledati, eh, da bomo videli, kako stvari poenostaviti in kako jih narediti bolj razumljive za eh, širšo javnost, za člane parlamentov in tudi Evropske komisije. pogoji investicij in ustvarjanja delovnih mest, pogoj za to je zaupanje. Zaupanje nam je že uspelo ponovno vzpostaviti, zaupanje v evropsko gospodarstvo in politike in sicer predvsem po zaslugi treh dejavnikov. Te so od leta um, 2012 uh, bili odločilni. Prvi tak dejavnik je okrepljena verodostojnost fiskalnih politik držav članic. To se kaže v dejstvu, da so se fiskalni eh, primankljaj zmanjšali 7 na 3 odstotke. Potem Evropska centralna banka je odločno ukrepala pri stabilizaciji finančnih trgov in trgov obveznic, predvsem od leta 2012 naprej, pa še okrepljeno gospodarsko upravljanje, ki ga imamo danes v Evropski uniji, še posebej na evroobmočju. To zagotavlja nek eh, soliden okvir za stalno konsistentno konsolidacijo javnih financ. In to pomaga tudi pri strukturnih reformah. Ti dejavniki so torej spremenili kontekst političnega odločanja in samo ozračje v Evropski uniji od leta 2012 naprej. Lansko leto smo imeli politično krizo v številnih državah, ampak ta ni stresla temelje Evropske unije, tako kot v letih predtem. Gospod eh, Kalamba je opisal portugalsko situacijo. Slišali smo kar nekaj v zvezi s to portugalsko situacijo. Omenili ste naravo krize, vprašali ste, ali je bila kriza v primeru portugalske neka mešanica slabe rasti, potem pretiranega javnega in zasebnega dolga in to je vodilo Portugalsko do tega, da je bila prisiljena zaprositi za pomoč. Gospod Gavrit in gospa Ferreira ter še nekateri drugi so opisovali gospodarsko situacijo na splošno. Na portugalskem naj bi povečana brezposelnost bila posledica eh, vseh teh eh, napačnih gospodarskih odločitev. Eh, poleg tega pa so prispevali tudi zunani dejavniki, naprimer slabo zunanje povpraševanje. Socialne posledice bi v primeru odsotnosti programov bile še hujše v državah s podobnim trgom obveznic. Eh, je bila situacija podobna kot na portugalskem. Boj proti brezposelnosti je zdaj eh, ključni cilj programa, eh, kot na to kažejo številne reforme trga dela. In o večini teh reform smo se dogovorili s socialnimi partnerji. Gospod Gabrita je omenil tudi krizo, ki postaja na portugalskem vse hujša zaradi počasnega evropskega eh, ukrepanja. Rečem lahko, da je tudi nacionalno ukrepanje bilo počasno. Portugalski program se je začel po leti 2011. Spomnim se svojih prvih razprav s finančnim ministrom na portugalske. Um, leto predtem, torej junija 2010, takrat sva že razpravljala o možnem uh, programu gospodarskega prilagajanja, kajti videli smo, da je portugalsko gospodarstvo vse šipkejše. Ampak, če bi Portugalska ukrepala prej, bi bolje uspela pri uh, uravnoteženju uh, javnih financ. Bolje bi bilo. Eh, če bi torej ukrepali že takoj potem poleti 2010 in ne šele aprila 2011. Gospa Ferreira je govorila o eh, mutualizaciji javnega dolga. V zvezi s tem obstaja skupina strokovnjakov po dogovoru eh, med svetom in parlamentom. Ta skupina bo zagotavljala pomoč pri skladu za odplačilo dolga in sicer do marca bo ta skupina delovala. Mm, gospod iz Latvije ima prav, ko je rekel, da smo sodelovali z latvijsko vlado. Latvija se je odločila za notranjo devalvacijo in ne za zunanjo devalvacijo. Sam prihajam iz države, ki ima dolgo tradicijo zunanje devalvacije in lahko povem, da je ta včasih blažja. Še posebej od 80-ih eh, let naprej pa ta postaja vse eh, težavnejša, kajti trgi so vse bolj integrirani. In to ni več tako prijetno kot včasih. In tr, eh, torej notranja devalvacija je bila eh, pravi način ukrepanja. Eh, sploh v zadnjih nekaj letih. Gospod Kareš je govoril o odgovornosti vlad. Z vami se glede tega povsem strinjam. Gotovo so odgovorne države članice ter njihove vlade in parlamenti, da eh, fiskalne politike izvajajo na trajnosten način in tukaj so vse države na dobri poti. Moramo pa še naprej izvajati reforme, eh, da bomo podprli konkurenčnost rasti in delovna mesta. Eh, popraviti moramo določene finančne vrzeli in se boriti proti finančni fragmentaciji. Potrebni so ciljni ukrepi, da se bomo borili proti visokim stopnam brezposelnosti, še posebej brezposelnosti mladih. Tukaj sodelujemo z državami članicami. In še dve največji gospodarstvi. Uh, Evropske unije, če želita ohraniti eh, trajnostno rast in eh, spodbujati zaposlovanje, potem bo Nemčija še naprej morala eh, spodbujati javna in zasebna vlaganja ter notranje povpraševanje. Francija pa bo intenzivirala svoje reforme v korist rasti in zaposlovanja. Isto velja tudi za Italijo in še za številne druge države. To je neka komplementarna kombinacija. Eh, s katero eh, zagotovimo najboljšo možno podporo za rast in delovna mesta v Evropi. In eh, to bi pomagalo v teh državah, ki ste jih omenjali. Hvala. Gospa predsedujoča, rada bi povedala, da komisar ni odgovoril na moje vprašanje o privatizaciji in zlatih delnicah. To je pomembna tema, morda bi se lahko vseeno odzvali na to. Um, if it is considered as if the chair considers it as uh, Če uh, predsedujoča menita, da je to del naše teme, potem lahko odgovorim. Mislim, da uh, lahko to obravnavamo tudi v okviru te teme. Ampak odgovoril sem že prejšnji teden na prejšnjem zasedanju. No, pa naj povem še enkrat odgovornost za odločanje o memorandumu o razumevanju je na strani držav članic, ki jih to zadeva. Njihove vlade in parlamenti se morajo tako odločiti, seveda v sodelovanju z eh, partnerji in z vsemi tremi institucijami, eh, ki tvorijo trojko. To je odločitev, ki jo mora sprejeti vlada. Vlada je torej odgovorna za to vrstne odločitve. Hvala. Hvala za uh, vse te odgovore pod predsednik komisije gospod Ren. Hvala tudi, ker boste ostali z nami še eh, na naslednji uh, točki našega zasedanja in sicer gre za Evropski semester in cikla za leti 2013 in 2014. Gospoda Dermetopolusa eh, tudi pozdravljam tukaj, ki bo z mano sopredsedoval. Eh, pri, pridružil se nam bo tudi komisar Laslo Andor, Filip De Baker bo tudi z nami. On je poročevalec odbora Ekon o eh, letnih pregledih rasti in pa Gutierrez Prieto. Eh, ki bo govoril o EGS. Želim vas spomniti še na to, da se lahko prijavite k besedi, lahko postavite kakšno vprašanje. Da boste to lahko storili, pa morate najprej izpolniti kartico, ki jo najdete na svoji mizi. Eh, gospod komisar, Olirin, začeli bomo z vami. Prosim, kar izvolite. Uh, hvala gospa predsedujoča hvala tudi za to kako ste oblikovali ta dnevni red uh, še nekaj časa me boste morali prenašati tukaj ne bom ponavljal tega kar sem že povedal na prejšnjem zasedanju oziroma prejšnjem delu tega zasedanja osredotočil se bom raje na letni pregled rasti za leto dva tisoč štirinajst uh, to pokriva srednji in dolgi rok, kot se vsi zavedate. Najprej želim pa predstaviti ekonomski kontekst Evropske unije. Smo na začetku novega leta, ki je prineslo spodbudne znake gospodarskega ukrevanja v Evropi. donosi na obveznice v Španiji, na Irskem in na Portugalskem so se znižali. Eh, vse torej kaže na eh, okrepljeno trajnostno rast in okrevanje. Nisem pa rekel, da je kriza končana, pred nami so še številni izzivi. Eh, Veliki izziv je predvsem nesprejemljivo visoka stopna brezposelnosti v številnih državah. Treba bo izboljšati te številke in zato bodo ključnega pomena številne ekonomske reforme. Zato ne smemo nikakor zaspati na lovorikah. Evropski semester za leto 2014 je zdaj tema naših pogovorov. Proces eh, je stopil v četrti cikl in to bo še naprej glavni element eh, spodbujanja rasti in ustvarjanja delovnih mest v Evropi. V tem kontekstu naj vam predstavim prednostne naloge, ki si jih je zastavila komisija za evropski semester 2014. Naj začnem s tem, da moramo še naprej zasledovati Eh, diferencirano konsolidacijo javnih eh, financ, nadaljevati s tem, zaupanje se vrača, ampak eh, primanklaji so še vedno visoki in fiskalna konsolidacija se mora zdaj osredotočiti na kakovost in na ukrepe, ki bodo prijazni rasti. Ne gre za zviševanje davkov, s tem, da bi uvajali neke davčne reforme ampak eh, da se eh, povečajo spodbude za rast. Treba se osredotočiti tudi na eh, socialno varnost in na investicije v šolstvo in zdravstvo. Letni pregled rasti smo predstavili pred nekaj tedni na koncu lanskega leta in ta pregled kaže, da bo da se bo nadaljevala trajnostna rast. Pred nami pa so še številni novi izzivi. Druga točka v tem kontekstu je naslednja. Treba je vzpostaviti zaupanje v bančni sektor. Finančna fragmentacija še vedno preprečuje podjetjem, da bi dostopala do primernega financiranja. V Evropi smo že veliko naredili, ampak nismo še končali z eh, finančnimi reformami, ki so potrebne za vzpostavitev zaupanja. V prvih letih krize je obstajalo veliko nezaupanje, veliko strahu je bilo zaradi bilanc eh, in toksičnih sredstev. Tega danes ni več toliko kot pred petimi leti, ampak eh, še vedno bo potrebno ekonomsko prilagajanje stresni testi in pa eh, pregled kakovosti sredstev bosta ključna elementa eh, naše agende na področju reform. Na kratki rok bo treba tudi eh, banke zavarovati in pa zagotoviti, da dolgovi ne bodo previsoki. Eh, tako eh, javni kot zasebni dolgovi, pa še pomoč za majhna in srednja velika podjetja bo treba zagotoviti. To bo vse prispevalo k ustvarjanju delovnih mest. Tukaj želim opozoriti tudi na eh, predloge, ki jih bova predstavila s kolegom Barnjejem, ko gre za investicije v Evropi. Ti predlogi izhajajo iz širokih posvetovanj z akterji na evropski ravni. Moramo pa spodbujati tudi naše sposobnosti eh, prekvalificiranja eh, delovne sile, zagotavljanja, da bodo eh, delavci primerno usposobljeni. Vse to bo prispevalo k rasti. Kolega Laslo Andor bo spregovoril o tej temi, ki je visoko na našem dnevnem redu. Brezposelnost se je stabilizirala ampak eh, dolgoročne ravni in ravni brezposelnosti med mladimi so še vedno zelo visoke. Mm, to poziva k takojšnjemu ukrepanju. Ključnega pomena je, da se osredotočimo na socialno poštenost in to mora biti v skladu z zdravimi javnimi financami. Kot sem povedal na prejšnjem zasedanju, potrebujemo tudi bolj učinkovite davčne sisteme z manj davčnimi eh, luknami. Na ta način bomo preprečili številne davčne utaje in izogibanje plačevanja davkov. Moramo pa še naprej modernizirati javno upravo. Nekaj napredka je bilo doseženega na tem področju. Treba je tudi izboljšati sodelovanje med različnimi ravnmi. Prizadevamo si za to, da bi zmanjšali birokracijo. Eh, in da bi uvedli tudi eh, javno upravo oziroma upravo na spletu. Gospe in gospodje, ključni del naše agende je v tem, da se premaknemo proti trajnostni rasti in eh, ustvarjanju delovnih mest. Tukaj bo še potrebno uravnotežiti eh, makroekonomska neravnovesja, ki so se pokazala med krizo. Makroekonomska neravnovesja eh, so še vedno prisotna in eh, uravnoteženje leteh igra veliko pomembno vlogo v evropskem semestru. Prosim vas, da v svojih nacionalnih postopkih tudi temu pripišete ustrezno pozornost. Mehanizem poročanja je bil objavljen skupaj z letnim pregledom rasti. 16 eh, držav je bilo izbranih za nadaljne analize. Eh, pripravljamo tudi eh, temeljito analizo vseh teh 16 držav. Treba se bo odločiti, ali tam obstajajo neravnoteže ali ne in kakšne politike bodo potrebne, da se to popravi poročilo kaže tudi, da številne države članice napredujejo pri zmanjšanju deficitov na tekočem računu in tudi zmanjšujejo izgubo konkurenčnosti, tako kot naprimer Španija in Irska. Vendar pa eh, bo potrebnih še nekaj eh, prizadevanj, eh, predvsem tudi v državah s preseškom, da se to obrne ne gre za to, da se spodbuja zadolževanje. Gre za to, da se identificira ali visoki presežki ali eh, so posledica eh, neuspeha politik, eh, neuspeha trga ali kaj drugega. Gre tudi za to, da evroobmoče postane bolj konkurenčno, če ga primerjamo z drugimi državami v svetu. In želimo, da bi evroobmoče tudi postalo bolj eh, trajnostno, da bi bila rast trajnostna in da bi ustvarjali nova delovna mesta. Komisija bo uh, eh, kmalo predstavila to analizo, verjetno marca letos. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, naj zaključim uh, s tem, da povem, da semester za leto 2014 poteka. Veliko je že bilo storjenega v Evropi za to, da bi izboljšali naša gospodarstva, našo družbo, eh, našo upravo. Vidimo, da eh, gospodarstvo okreva, ampak še vedno obstaja velika potreba po novih politikah. Treba bo izvajati potrebne gospodarske reforme, s katerimi bo Evropa prešla od eh, te majhne in negotove rasti do neke trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih mest. Nacionalni parlament in Evropski parlament lahko tukaj po mojem mnenju odigrajo ključno vlogo in bi jo tudi morali. Zato se že veselim nadaljnih razprav, današnje razprave o Evropskem semestru za leto 2014. Hvala lepa komisar Oliren. Sedaj pa 10 minut za komisarja Laslo Andorja. Gentlemen, honorable members of... Gospod in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci, četrti evropski semester se odvija v času, ko evropsko gospodarstvo kaže znake okrevanja. Vendar pa, kot je podpredsednik Oliren ravno kar razložil, je to okrevanje še vedno zmerno in ne enakomerno po Evropski uniji brezposobnost se je stabiliziralo približno 26,6 milijonov ljudi. V drugi polovici 2014 ni znakov, da bi ustvarjali veliko novih delovnih mest v tej fazi. Prav tako še nismo nadoknadili uničevanja delovnih mest v zadnjih petih letih. Brezposobnost med mladimi je še prav posebno velika zagata. socialna neenakost se tudi veča. Kakorkoli že, vprašanje pa ni samo v tem, da se je brezposobnost poprečno povečevala. Neenakosti med državami članicami se tudi povečujejo, še prav posebno med tako imenovanimi državami jedra in periferije evromoča. Vse to zavira potencial za hitro vrnitev k odločni rasti BDP-ja. Danes je komisija objavila poročilo o ekonomskem in socialnem razvoju v Evropski uniji in podobno analiziramo te izzive. Naj vam podam kratek povzetek nekaterih ključnih zaključkov in prednostnih narok politike te nove publikacije, pa tudi novega poročila o zaposlovanju, ki smo ga podali novembra kot del letne napovedi rasti. Najprej zaposlovanje se je v EU nižalo samo v eni kategoriji, ne? to so starejši delovci. Prosta delovna mesta obstajajo, vendar pa se niso povečevala, brezposobnost pa narašča. To kaže, da je pomankanje izzivov na trgu delovne sile nekaj, časa se ne bomo mogli otiti brez več investicij v EU osebje, v humani kapital in investicije v infrastrukturo. Delovna mesta niso enakomerno razporejena in začasne pogodbe, začasni delci in tretji državljani so bili najbolj prizadeti. Razdobitev trga je tudi akutna težava. To kažejo nizke stopne prehoda med različnimi oblikami dela in tudi koliko ur dela se dela. Tisti, ki se ne usposabljajo, ki niso zaposleni, število teh se počasi manjša. Prav tako nimamo zadostno raven eh, veščin, ki jih potrebuje delovna sila. Krepimo potencial rasti in konkurenčnosti v Evropi, vendar pa ne dovolj. Vse to kaže potrebe potem, da se moramo uravnotežiti v Evropski uniji, istočasno pa podpiramo tudi trg delovne sile. Trg delovne sile pa ovirajo davčne, davčne ukrepi, ki, davčne stopnje, ki so visoke v veliko držav članicah. Predvidena rast BDP bo morda nekaj, če mor, bo sledila večja zaposljivost. Vendar pa ta napredek bo počasen in razmere brezposelnih v revnejših gospodinstvih se verjetno ne bodo znatno spremenili, razen če bodo vlade ponudile znatno podporo. Nedavni pregled ekonomskega in socialnega razvoja v Evropi pregleduje tranzicijo iz revščine bolj podrobno. In to je nova usmeritev v naših analizah in si zasluži naše pozornosti. Zaskrbljujoče je, da poprečjo tretjina evropejcev, ki živi blizu revščine, samo eden izide iz revščine v treh letih. Zato je potrebno najti delovno mesto, vendar pa to ni vedno dovolj. Če se posameznik zaposli, je to samo policiji primeru pot iz revščine. Veliko je odvisno tudi od tipa delovnega mesta, od ravni plače in od delovnega časa. Prav tako pa tudi od sestave gospodinstva in če je partner zaposlen ali ne. Žal, ne moramo reči, da delovno mesto samodejno zagotavlja dostojno raven življenja. To ima pomembne posledice prav tako glede tega, kaj lahko pričakujemo od trenutne oživitve gospodarstva. Postopno znižanje brezposobnosti verjetno ne bo dovolj samo po sebi, da bi preobrnili trend naraščene revščine. Revščina bo verjetno ostala narastoča država, če bo prihajalo do polarizacije med tistimi, ki dobro zaslužijo in tistimi, ki zaslužijo slabo, in če bo vedno več ljudi prisiljeno delati samo začasno. Zato morajo tisti, ki spremljajo odločitve, ustvariti nova delovna mesta, pa tudi paziti na dostopnost in značaj novih delovnih mest. Tako bomo lahko govorili o vključujočem trgu delovne sile in o dostojnem delu. Še več. Podpora plačni politiki in drugi izdatki bodo potrebni za to, da bi zagotovili napredek tudi tistim gospodinstvem, kjer člani gospodinstva delajo. Poslanke in poslanci. Sedaj naj izpostavim nekaj ključnih zaključkov novega semaforja, indikatorjev na področju socialne in gospodarstva. Te smo prvič pokazali v tem poročilu, zato da bi ukrepili socialno dimenzijo EMU. Ta semafor, ta tabela je novo orodje za boljše prepoznavanje in izpostavljanje glavnih zaposlitevnih problemov, ki lahko uvirajo dobro delovanje EMU. To se stoji iz petih ključnih indikatorjev, celovito zaposlovanje prvič, drugo brezposelnost med mladimi in število mladih, ki se ne sposabljajo, niso se ne sposabljajo, tako na stopne nit, o kateri sem že govoril. Potem tretjič, resnične spremembe med razpoložljivim virom dohodkov gospodinstv. Četrtič, odstotek prebivalstva, ki je sposobno za delo in ki bi lahko bili revni. In potem tudi neenakost med plačili tabela kaže, kakšne so razlike med državami članicami, še prav posebno v evromočju. Zaposlitvena situacija v Južnji Evropi je zelo akutna, tukaj se kaže huda kriza. Tudi bolj odporne države članice pa so prizadete zaradi vplivov iz teh držav, ker je manj zaupanja in manj popraševanja. Pri stopnjah brezposobnosti pri brezposobnih med mladimi in pri mladih, ki niso nasposabljeni, ki ne delajo, je videti porast. Prav tako se to dogaja pri plači nejakosti in pri dostopnosti prihodkov gospodinstv. V državah v samem centru ostane razmere nespremenjene, na periferiji pa se slabšajo. V okviru evropskega semestra smo poskušali upoštevati zainteresirane strani. Z državami članicami sodelujemo zato, da bi zagotovili, da bomo v trenutnem sistemu gospodarskega upravljanja lahko zagotovili tudi več nadzor na več ravneh in tudi upoštevali priporočila za države članice. Spoštovane poslanke in poslanci, naj zaključim s tem da povzame glavne prednostne naloge na področju zaposlovanja in na socialnem področju za leto 2014. Izzivi ostajajo enaki kot lani, samo v nekaterih primerjih so še bolj akutni. Zato so torej prednostne naloge tudi zelo podobne, kot so bile lani. Podpora delovnim mestem, potem podpora trgu delovne sile, to je ključnega pomena. Potrebno je izvajati trenutne reforme, jih pospešiti, tudi z odločnejšo podporo usmeritvam brezposelnih, da se aktivno vključijo v trg delovne sile. Jamstvo za mlade je samo en primer, kako bi lahko bili proaktivni pri zaposlitvenih politikah. Države članice morajo storiti več, še prav posebno, kar se tiče večjega popraševanja po trgu delovne sile socialni prispevki pri nižoplačenih zaposlenih so visoki in so se v veliko državah še povečali, kljub stalnim priporočilom, da naj jih znižajo. Razlike med plačami se morajo zmanjšati. To bi okrepilo popraševanje tudi pri tistih, ki zaslužijo manj. Več delovnih mest zahteva tudi to, da plačni razvoj podpira splošno popraševanje in konkurenčnost. Različne države članice so v različnem položaju, vendar pa inflacijski pritisk na plače je zelo nizek v tem trenutku. Zato imamo manjerski prostor, da okrepimo popraševanje s plačami, še prav posebno v državah, ki jim gre dobro. Prav tako moramo investirati v zaposljivost, v prilagodljivost delovne sile z aktivnimi ukrepi, z usposabljanjem, še prav posebno v sektorjih, kot so zeleno, belo in digitalno gospodarstvo. Prav tako se moramo izogibati stalni izgubi človeškega kapitala. V časih krize moramo namenjati več povdarka sodelovanju mladih na trgu delovne sile, dolgoročno posposobnim ženskam in ljudem, ki so priseljenci. O tem trenutku nizke rasti je ključnega pomena, da podpremo trg delovne sile, da bo bolj odporen. To pomeni, da moramo biti prilagodljivi, da moramo krepiti socialni dialog, da moramo tudi okrepiti javne službe za zaposlovanje, potem okrepiti zaposljivost, kot je v okviru Evropske komisije, v okviru Eurosa in prav tako moramo prekiniti razdrobitev trga delovne sile, istočasno pa moramo ohraniti tudi precejšno varnost zagotavljanja delovnih mest, ki že obstajajo. Za konkurenčnost trgov delovnih sile v prihodnosti moramo izboljšati tudi izobraževanje in usposabljanje po vsej Evropi. Iz krize moramo iziti močnejši, pomikati se moramo pred ciljem Evrope 2020. To predvideva tudi posodobitev socialnih politik. Zato potrebujemo kombinacijo strukturnih reform, več učinkovitosti in uspešnosti socialne investicije morajo biti okrepljene. Seveda je potrebno izboljšati tudi človeški kapital in socialno kohezijo. Zato pa potrebujemo tudi ustrezen dostop do socialnih nadomestil in prednosti. Naj izpostavim še sledeče strani komisije. Upamo, da bomo v letu 2014 bolje vključili vse skupaj socialne partnerje. To bi se moralo zgoditi ne samo na evropski, ampak tudi na nacionalni ravni, pri opredelitvi strukturnih reform in drugih ukrepov politike, ki bi najzboljšali zaposlovanje in bi nas naj vrnili na pot socialnega napredka. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar Andor. Sedaj pa Filip Debaker, ki je poročevalec Ekon, glede letne napovedi rasti. Prosim za kratko predstavitev. Hvala lepa, komisarja, za vodne besede. Prisrčno dobrodošla v Evropskem parlamentu kot poročevalec za letno obadrsti za leto 2014, kot je že običajno v Evropskem parlamentu vsako leto. Odbor Ekon, pa tudi odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, pripravita poročili glede pripompna priporočila Evropske komisije. To je del širšega postopka, ki še teče in ki ga je potrebno še nekoliko rafinirati, kar se tiče odgovornosti tudi tukaj v evropskih institucijah. Kratka predstavitev, pregled nekaterih elementov, ki smo jih zajeli v odboru Ekon, kaj se tiče letne napovedi rasti za leto 2014. Kot je nekaj govorcev že omenilo pred mano, vidimo prve znake krhkega okrevanja, počasnega okrevanja. Mislim, da, nam, da se to lahko nadaja z optimizmom. Zakaj? Zato, ker so politike, ki so bile izvajane na evropski ravni, o šestačkem dvočku smo že govorili, pa tudi nekatere druge strukturne reforme, ki smo jih izvajali na nacionalni ravni, so nam dovolile, da se sedaj ni več potrebno pogovarjati o razpadajočem evromočju, državah, ki bi morali zapustiti evromoče. Sedaj imamo vsaj ekonomsko-finančno stabilnost v evromočju in v EU kot celoti. Mislim, da je to eden največjih korakov naprej. Ali to pomeni, da je vse lepo in prav, da gre vse v pravo smer? Ne. V mojem poročilu sem prepoznal kaj nekaj vprašanj, ki jih je potrebno še obdelati. Zelo pomembno je, kako bomo spodbudili gospodarstvo, kako bomo povečali konkurenčnost naših nacionalnih in evropskih gospodarstv, še prav posebno v globalni ekonomiji, ki se spreminja pa to ključnega pomena za to, da bomo lahko gradili na rasti, ponovno zagotavljali delovno mesta in zagotovili, da gospodarstvo spet raste. Po drugi strani, seveda moramo govoriti tudi o stroških dela in ceni produktivnosti. To je tudi ključnega pomena. Potrebno pa izvajati tudi strukturne reforme za to, da bi zagotovili, da bomo spet na poti rasti mora pa biti to dopolnjeno z dodatnimi investicijami, tako na javni kot zasebni strani, strani razkave in razvoj, kot je omenil komisar Andor, pa tudi pri izobraževanju in usposabljanju. Tukaj imamo še precej za postoriti, zato da bi zadostili poprašanju trgu delovne sile in da bo tranzicija veliko bolj gladka. Veliko stvari je potrebno upraviti tako na nacionalni kot na evropski ravni na evropski ravni je na ključnih prednostnih nalog to, da dokončamo EMU velik korak naprej. Smo naprimer naredili z bančno unijo. Vloga Evropske centralne banke tudi pomaga pri stabilizaciji finančnega sistema, vendar pa je to zgolj začetek. Dolgo pot je še pred nami. Tudi bančni sistem mora biti stabiliziran, da bo lahko spet financiral realno gospodarstvo. Torej, tudi na evropski ravni je potrebno prebroditi fragmentizacijo na ekonomski ravni, torej dokončanje skupnega trga bo ključna prednostna naloga za naslednji mandat, tako za parlament kot komisijo. Kot je že bilo omenjeno, strani komisarja Andorja, je pomembno, kako bomo zagotovili, da bodo trgi delovne sile delovali veliko bolj učinkovito, ne samo v državah članicah, temveč tudi med njimi, zato da bi lahko zagotovili pozitiven pristop k mobilnosti delovne sile in priseljevanju po vsej EU. Za države članice je velikanski ziv. Filip, prosim, ali, lahko nekoliko, ali ste lahko nekoliko bolj počasni? Prav. Dolg držav članic bo prek 90 odstotkov, to seveda ovira rast. Mislim, da je to tudi prekomerno breme za naslednje generacije. In tukaj moramo biti previdni, kako se bomo tega lotevali. Kot je komisar Ren že omenil, imamo fiskalno konsolidacijo, ki bo omogočala rast. To bo potrebno v prihodnje, da bi sistem ostal stabilen. Imamo pa tudi mnogo drugih prednostnih nalog, ki jih je potrebno zaslovati na nacionalni ravni. Govoril sem že o reformah tega delovne sile, pokojninskega sistema, to je potrebno dokončati, pa tudi poenostavitev davčnih sistemov. Boj proti davčnim utajam, prevaram in tudi dejstvo, da imamo na ravni držav članic tudi potrebo, da imamo dolgoročne investicije v razkajo razvoj, izobraževanje in energetsko učinkovitost. Sveda je eno največjih težav, ki vidimo danes, fragmentacija finančnega sistema na evropski ravni. Posledica tega je, da vidimo, da ni dovolj financiranja ali dostopa do financa MSP-ja. To je največjih težav, če vemo, da so MSP-ji heptenica Evropskega gospodarstva, če nimajo dostopa do financ prek kapitalskih trgov ali prek bank, je to težava. Tega se moramo lotiti tako na evropski kot nacionalni ravni. Za zaključek, poročilo sem to tudi omenil in to je velik del razloga, zakaj organiziramo ta dogodek. Po eni strani odgovornost, ki jo morajo pokazati države članici, članice pri izvajanju priporočil Evropske ravni. Istočasno mora biti to ravnoteženo s demokratično odgovornostjo. V dvojčku, semestru, šestečku imamo precej nove ukrepe, smo na začetku razprave tako na evropski kot na nacionalni ravni, kako bi lahko ukrepili demokratični nadzor nad celotnim postopkom. Prav tako se veselim in v zadnjih dneh sem slišal veliko dobrih predlogov, kako bi to ukrepili, kako bi to demokratično odgovornost okrepili. To je ključnega pomena, če želimo prepričati državljane, da so naši koreki, koraki včasih boleči, ampak potrebni za to, da bomo spet ustvarjali delovna mesta in našli pot krasti srednje in dolgoročno. To sem ključno poročilo. Veselim se vaših pripomb in vprašanj. Hvala lepa. Hvala lepa za odlično predstavitev. Gospod Gutierrez, poročevalec v odboru za, za poslovanje, prosim, držite se štirih minut. Gospod Gutierrez. Buenas tardes. Gracias en primer lugar y perdonar. Dober dan vsem. Hvala lepa. Se opravičujem. Vse politične skupine še pripravljajo predloge sprememb na to sporočilo. Kakšna je politična razprava odbora za zaposlovanje na to temo? Naj se izrazim enostavno. Nekateri člani Evropske komisije, nekatere države članice, nekateri poslanci trdijo celo, da imamo pozitivne indikatorje, ki govorijo za to od uprit krepitve gospodarstva. Po drugi strani seveda ne želimo govoriti, da okrevanja ni, vendar pa so razlike med državami vedno večje in vedno večje so tudi razlike med državljani. Je pa potrebno poskrbeti za to, da bo večina zaposlitvenih in ekonomskih ciljev takih, da se jih bomo lahko zdržali. Ne, odvisno od. Eh, naše države, kot prihajamo od politične skupine, moramo reševati makroekonomske težave. Istočasno pa se lotevati tudi vprašanj za poslovanje. Sicer bomo dolgoročno spet imeli težave za, na makroekonomski ravni. V poročilu, tako kot je dejal gospod Tepaker, pogrešamo pripravljenost na kompromise strani držav, komisije, kar se tiče Evropskega parlamenta, še prav posebno, kar se tiče socijale in zaposlovanja. Ena najpomembnejših tem je demokratična legitimnost, to vedno znova ponavljamo, gre za prenos držav nacionalne soverenosti na evropsko ravnan. S tem raven, to moramo s tem kompenzirati. Na evropski ravni moramo najti medinstitucionalni dogovor med parlamentom, komisijo in svetom. Jamčiti moramo, da bodo države članice pri izdelavi reformnih in konvergenčnih programov najprej o tem imeli razpravo v nacionalnem parlamentu, preden bo to poslano Evropske komisiji, pa tudi socialni dialog mora biti ohranjen pri izdelavi teh programov, med zasedanjem Evropskega sveta in Ekofina, pa moramo istočasno nekoliko pritisniti tudi na ministre za socialno delo. Sedaj je potrebno najti pozitivne rezultate, vendar pa ne smemo si zatiskati oči, da le počasi ukrevamo, počasneje kot bi si želeli in da je to ekonomsko okrevanje ki socialni razkorak med državljani samo še krepi. Vsak peti mladi v Evropske unije je brezposeln. Razkorak med najbogatejšimi in najrevnejšimi državami je vedno večji. Strinjamo se s tem, da seveda ne smemo ostati samo všečni, da moramo nadaljevati z reformami, da bomo bolj konkurenčni. Izpostavljamo pa, da je naša strategija poveč konkurenčnosti nekaj, kar ne sme temeljiti samo na zmanjševanju naših eh, stroškov delovne sile. Kajti naši državljani bodo tako menili, da. Je skot iz krize nepravičen in bodo izgubili večino svoje plače. Imamo tudi druge alternative za krepitev konkurenčnosti v Evropske unije. Nekatere države članice so to že pokazale. Poglejte si tabelo najbolj konkurenčnih držav, globalno gledano, in potem model v evropskih državah. Želimo biti produktivni, spodbujati zaposlovanje, želimo povezovati varnost in prožnost. Sedaj pa se zavedamo, da potrebujemo boljše delovne pogoje za boljšo konkurenčnost. V nekaterih medijih se govori o tem, da je komisija upozorila na to, da sploh ni možno revščine pustiti za nami. Potem moramo premisliti še o nečem, ne samo zaradi ekonomske strategije, temveč tudi zaradi družbenih posledic, ki jih ukrepi imajo. Kateri socialni model bomo branili? Zavedati se moramo, da so negativne posledice, če nižamo plače prisotne, da je potem manj popraševanja, da smo bolj ranjivi, kar se tiče tretjih držav, nas to dolgoročno slabi, kot pa če bi imeli boljšo, večjo rast. Potrebujemo strategijo za ustvarjanje, ustvarjanje delovnih mest, še prav posebno za boj proti brezposobnosti med mladimi. Evropske vire moramo bolj učinkovito uporabljati. Zahtevamo jamstvo za zaposlovanje mladih, želimo več manevrskega prostora, zato da bodo države članice namenile več sredstev za ustvarjanje delovnih mest, še prav posebno za mlade. Španska vlada je to že storila. Sredstva, ki so na razpolago za mlade, so odtegnjena od primankljaja, to počnemo tudi v okviru Evresa. Zavzeti se moramo zato, da bo veliko mladostnikov, ki so v drugih državah članicah, lahko stalo svojih. Hvala lepa, gospod Guterres. Tako, sedaj pa začenjamo z razpravo. Naša vprašanja najprej. Najprej štirje nacionalni poslanci, pa en evropski, potem bosta oba komisarja odgovorila. Najprej dobi besedo predstavnik francoskega senata, prosim. Gospa predsedujoča, spoštovani gospe in gospodje, povezovanje med nacionalnimi parlamenti v okviru evropskega semestra še vedno ni dovolj ustrezno, je nekakšno razočaranje v Bruslu naj bi jutri obravnavali tudi nekatere specifične teme, vendar pa mislim, da bi morali poskrbeti tudi za to, da bi to srečanje potekalo skladno z korektnimi evropskimi političnimi načeli. Kar zadeva Vilno, imel sem čast da sem se lahko odeležil tega dogodka med, eh, na začetku semestra. V Vilni je bilo predvideno, da naj bi vzpostavili nekakšno zakonodajo oziroma postopkovnik, opredelili tudi ulogo, ki naj bi jo imeli nacionalni parlamenti. Kako naj se poslanci v kakršnem koli smislu združujejo, če nimamo nobenega poslovnika, če nimamo nobenih poročevalcev, če postopki niso jasni in vse poteka tako, kot da gre tukaj le za neko podajanje informacij strani evropskih institucij. To še posebno pomembno tudi v času, ko prihaja na vrsto evropske volitve. Lepo vas pozivam torej, poštovani gospod komisar, da izkažete še nekaj več zaupanja do nacionalnih parlamentov v smislu vloge, ko gre za sodelovanje v okviru ekonomske in monetarne vloge. Gospod eh, Marini, popolnoma se strinjamo z vašimi sklepi. Kljub temu vam moram povedati, da smo te komentarje obravnavali že med prejšnjim delom zasedanja in povedali smo, da bo grško predsedstvo začelo s posvetovanji in prav gotovo bomo uredili tudi postopkovno vprašanje in sicer med italijanskim predsedovanjem. Zahvaljujem se vam torej za vaš prispevek. Najlepša hvala, predsedujoči oziroma predsedujoča. Polska podpira krepitev gospodarskega nadzora, pa tudi zamisel o evropskem semestru, tekom katerega bi se uvedli določeni mehanizmi za upravljanje z javnimi financami. Polski parlament meni, da uvajanje evropskega semestra omogoča bolj objektivno ocenjevanje polskega gospodarstva, obenem pa omogoča tudi opredelitev smernic, skladno s katerimi bi se moralo razvijati polsko gospodarstvo. Cenimo prožen pristop Evropske komisije, ki izdaja priporočila obenem pa tudi uh, upošteva pripombe in predloge držav članic, vključno s Polsko, in ta priporočila tudi prilagaja. To je zelo dobra praksa in upam, da bo to privedlo tudi do zelo dobrih rezultatov. Po evropskem semestru smo imeli zelo razgrete razprave v polskem parlamentu, vendar pa so te zdaj nekoliko bolj zmerne in se osredotočajo predvsem na osebino. To je zelo pozitiven napredek. Želel pa bi vam zdaj povedati tudi, s kakšnimi ovirami se soočamo, ko gre za doseganje ciljev iz evropskega semestra. V številnih primerih neskladna gospodarska politika Evropske unije in tukaj govorim predvsem o tem, kar počnete Evropski parlament in Evropska komisija. Nekoliko prepočasno v razmerju do sprememb, ki se dogajajo na globalnem gospodarskem odru. Smiselno, nikako ni smiselno, da podpirate drage energetske vire v nasprotju z družnimi državami. Po drugi strani, države članice zelo težko ohranjajo ravnovesje med javnimi naložbami in pa javnimi izdatki. Za zaključek pa naj povem še, da je zelo težko uporabljati isti evropski pristop, ki temelji na enotnem trgu, ko se tako razlikujejo tudi gospodarski cikli držav članic. Sicer je vse skupaj odvisno tudi od datuma v nacionalnih volitev. Med volivno kampanjo politiki bolj pogosto oblikujejo nekakšne populistične slogane in se ne osredotočajo na potrebne reforme. Najlepša hvala. Vicente Martinez, španski parlament. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V španskem parlamentu se povsem strinjamo eh, s tem, kar je bilo tu povedano, s prednostnimi nalogami v Španiji menimo, da smo delali korektno v teh zadnjih dveh letih in to nam je omogočilo, da smo popravili pot eh, španskega gospodarstva. Eh, vseeno pa želim povedati, da ko govorimo o prednostnih nalogah Evropske unije, ponavadi govorimo o simpatičnih ukrepih, ki jih je možno izvajati povsod in ki jih lahko izvajajo vsi številna priporočila ne Evropskega parlamenta, ampak Evropske komisije, pa so namenjena samo določenim državam in uh, izvajali pa naj bi jih povsod. Ko o tem govorimo v nacionalnih parlamentih, pozitivne ukrepe eh, vlada pripiše sebi, če pa pride do kakšnega nepriljubljenega ukrepa, uh, pa vlada to predstavlja kot eh, zahteve Brusla, kot nekaj, kar eh, ni primerno za to državo. Zato med državljani Evropske unije obstaja tako nezaupanje v EU. In eh, zato se mi zdi zelo pomemben nadzor Evropske unije nad gospodarskimi politikami držav. To, kar počne eden, lahko vpliva na vse. Uh, mislim, da moramo delati skupaj in eh, med prednostnimi nalogami moramo razmisliti o tem, da bodo ukrepi primerni za vse, da jih bodo lahko izvajali vsi in da jih bomo tudi lahko zahtevali od vseh. Mislim, da eh, k sprejemanju Evropske unije ne prispeva to, da eh, določeni državljani menijo, da za ene države veljajo ena merila, za druge pa druga. Mislim, da bi to tudi morali uvrstiti na dnevni red Evropske unije. Hvala. E, no, Zaključili bomo s tem prvim krogom razprave in s temi vprašanji. Zdaj pa še kolega iz Evropskega parlamenta. Jasno je, da se ta vprašanja nahaja v osredju gospodarskega upravljanja. Posledice gospodarske krize ustvarjajo eksplozivno socialno situacijo v Evropski uniji. Razkol med severom in jugom se poglablja, prav tako socialne nepravičnosti in neravnovesja. Brezposobnost med vladami pa je dosegla neverjetne višave. Skoraj 50 odstotkov pri nas vsak tretji je brezposelen. Socialni prejemki se manjšajo, dakoplačevalci pa morajo na svojih ramenih nositi vedno več fiskalnega bremena. Poskrbeti moramo za omejevanje fragmentacije trga dela. Samo delo nas ne more več zaščititi pred revščino, vedno več revnih delavcev. Potem pa še makroekonomska politika, ta ne bo učinkovita, dokler ne bomo temu pripeli tudi nekaj socialnih vsebin v okviru prizadevanja za gospodarsko rast. Potrebujemo močan socialni pakt za Evropo in to bi moral biti naš glavni cilj. Torej gospodarska rast brez kakršnega koli izključevanja po evropskem vzoru. Morali bi se navzati tudi na nekatere sklepe, priporočil, kako lahko v teh priporočilih zagotovimo tudi gospodarsko in socialno ravnovesje v državah članicah. Pa še drugo vprašanje, ali predvidevate posebne ukrepe za države, kot je Grčija in ki izvajajo reformne programe na področju gospodarstva, s tem pa tvegajo, da bi jih izključili iz nekaterih ciljev Evropske unije za leto 2020. Hvala besedo predajam. Kolego, prosim, da ste čim krajši v svojih odzivih. Gospod Oleren, komisar, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi, nimam več veliko časa, da bi jim podal vprašanje, na odgovore na številna vprašanja vezana na politiko zaposlovanja in pa socialna vprašanja. To so seveda zelo pomembna vprašanja za prihodnost Evrope, še posebej pa za mlade. Gospod Kalševski nas je opozoril tudi na to, da komisija je pripravljena poslušati in tudi zelo skrbno prisluhne marsikaterim razpravam in pa kritikam našega dela. In gospod eh, Dbake, mislim, da je opozoril na nekatera ključna vprašanja za zagotavljanje gospodarske rasti v Evropo in pa boljše prihodnosti Evrope na osnovi nekakšnega skupnega socialnega modela za Evropo. Govoril je o nekaterih poročilih, ki povdarjajo potrebo po reformah na ravni trga dela in pa pomen mobilnosti. Prav tako je izrazil obžalovanje, da se trenutno nekoliko razlikujemo v smislu trga dela po različnih eh, evropskih regijah in s tem se strinjam. Te izzive moramo upoštevati In premostiti moramo tudi nekatere ovire na poti gospodarski rasti. Ponovno moramo izgraditi bančne sektorje in vzpostaviti bančno unijo, v katero bomo lahko zaupali. Torej, pameten, soliden bančni sektor, zato da bodo banke ponovno v položaju, ko bodo lahko posojale za razvoj realne ekonomije. Sem pa se posvetil povečal tudi gospodarska rast. Italijanski kolega nas je opozoril tudi na sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Sam lahko povem, da ima Evropski parlament prav gotovo pravico do tega, da Evropska komisija odgovarja za nekatere odločitve in jim zastavlja parlamentarno vprašanje. Prav gotovo je treba to vrstno razpravo spodbujati skladno z priporočili. Potem pa še pomen osredotočanja na priporočila naprimer za finančna ministrstva v naših državah, proračunske organe in tako dalje. Ti oblikujejo poročila o napredku, poročila o rasti in odvija se že resna razprava o tem, kako lahko izvajamo priporočila sveta. Pomembno je, da ponovno razmislimo o ciljih naše gospodarske politike in identificiramo tiste reformne krepe, ki jih potrebujemo, če želimo to doseči. Lepo se vam zahvaljujem za to, da ste mi prisluhnili. Hvala. Ja, Trijele Štajpiš. <clears throat> Thank you much, uh, honourable members. In the three minutes, let me just uh, <clears throat> concentrate on a few points. Najlepša hvala. Osredotočil se bom na nekaj točk. Za začetek bi želel povdariti pomen sodelovanja z nacionalnimi parlamenti. Uh, Imel sem priložnost eh, kar nekaj teh parlamentov obiskati, od Finske do Portugalske, od eh, Grčije do Nizozemske v naslednjih tednih, pa bom eh, obiskal tudi Nemški Bundestag ter nacionalno skupščino v Franciji. In te razprave bodo prav gotovo pomembne tudi pri ocenjevanju posamečnih situacij v državah članicah. Povratne informacije, ki bom dobil na podlagi tega dialoga, bodo še posebej pomembne. Upam, da ko si boste ogledali specifično priporočila za države članice z prejšnjega leta in ko si boste ogledali tudi priporočila za naslednji cikl nekoliko kasneje, da boste ugotovili, da smo skušali uskladiti analizo tudi s konkretno situacijo na terenu, naprimer pri jamstvih za mladih, na katere se je skleval gospod Gutierrez. Ta priporočila so res pomembna, temeljijo na potrebah v smislu zaposlovanja mladih v specifičnih državah, pri tem pa se vse skupaj opira tudi na izkušnje držav, ko gre za politiko podpiranja zaposlovanja mladih za uporabo evropskih finančnih instrumentov, še posebej pa Evropskega socialnega sklada. Ta priporočila smo vključili v prejšnji cikl pozneje letos pa bomo ocenili tudi načrte za izvajanje jamstva za mlade. Večina držav članic je odločila za uporabo novega finančnega instrumenta pri zagotavljanju jamstva za mlade in to ne bi podprlo to izvajanje. Tudi tiste države članice, ki imajo predvsej veliko populacijo Romov, je prejšnje leto prvič prejelo specifična priporočila za države. Bistvenega pomena je bilo namreč zagotoviti, da obstaja izrazita politična podpora in pa spodbuda tudi za izvajanje integracijskih programov, programov vključevanja za to skupnost in na to znova lahko podpremo s finančnimi instrumenti Evropske unije. Ne le s socialnim skladom, ampak tudi skladom za regionalni razvoj. To so torej ti programi, ki bodo po mojem mnenju imeli pomembno vlogo pri zagotavljanju napredka v boju proti brezposobnosti in revščini. Hvala. E, e, Najlepša hvala. Nadaljujemo s krogom razprave. Gospa Anuška Suda, nizozemski senat. Dve minuti izvolite. Dear chair, um, I speak to you spoštovani predsedujoči. Oglašam se kot eh, poročevalka pesanskega doma na nizozemskem. Kot poslanci bi si želeli izkoristiti to moment vladno konferenco za to, da bi se izmenjali najboljše prakse v držav članicah, namesto da bi govorili o postopkih vezanih na evropski semester. Nizozemska je prejela priporočila glede reforme pokojninskega sistema. Imamo že dolgo tradicijo vrčevanja v okviru zasebnih pokojnin. Pokojnine torej morajo biti vzdržne. In prilagajamo se tudi tri mesece na leto življenjskim pričakovanjem. Torej, 65 let dlje prilagajamo se torej, ljudem, ki plačujejo prispevke v pokojninske sklade. Imamo pa težave tudi z medgeneracijsko solidarnostjo, tako da bodo mladi lahko zagotovili pokojnino sebi in ne le starejšim danes. Zanima me, kakšno je mnenje komisarja Andorja glede učinka strojoče se populacije za mlade in kako zaščititi pokojnino tudi za naše otroke in unuke. Pa še zadnje, kot poročevalka za evropski semester bi želela pozvati vse poslance držav članic, da izkoristijo to konferenco za to, da se pogovorijo med seboj, da se učimo iz izkušenj in težav enih in drugih. Tako da bomo to lahko uporabili v evropskem semestru. Hvala. Sí, eh, gracias, eh, señor presidente. Mm. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je ta agenda premalo ambiciozna ne smemo eh, tega mešati statistiko iz leta 2012. Mm, to ne pomeni, da je realno gospodarstvo že izšlo iz krize. Zato se mi zdi premalo ambiciozno. Potem eh, popraševanje in ponudba eh, na področju popraševanja. Treba se boriti proti davčnim utajam in izogibanju davkom. To je ključnega pomena pri stabilizaciji eh, dolga in deficita. Na ta način tudi lahko financiramo blagostanje. Mislim, da je leto 2014 zelo pomembno. Številne direktive se morajo pregledati eh, in obstaja tudi mednarodna pobuda oziroma eh, mednarodni zagon, ki ga je dala tudi pobuda gospoda Obame, pa OECD je tukaj zelo aktiven. In evropske institucije so v primerjavi s tem zelo malo proaktivne, zelo počasne. Samo en primer bi dal. Zelo se je zavleklo pri direktivi o eh, fiskalnosti prihrankov. Eh, to direktivo bomo pregledali leta 2014. Potem eh, pri pranju denarja bo tudi treba stvari pregledati. Pripravlja se prva direktiva o fiskalnosti digitalnega gospodarstva. Mislim, da je Evropska unija premalo ambiciozna in ključnega pomena se mi zdi ta element za evropsko družbo. Potem pa še ponudba. Eh, denar iz bank ne pride do podjetij oziroma realnega gospodarstva. Gospa, gospoda komisarja, zakaj je tako? Oblikovanje politik, tudi monetarne politike, ni Eh, primerno ni dovolj eh, spodbud. Zanima me, eh, do kakšnih sprememb bi moralo priti pri monetarni politiki, da bi denar iz bank dejansko dosegal realno gospodarstvo. Hvala. Najlepša hvala. Daniel Orua, Svrcovska nacionalna skupščina. Najlepša hvala gospod predsedujoči, zahvaljujem se komisarju Andorju, pa tudi poročevalcem. Socialna razsežnost je nekaj, kar mora biti prisotno v vseh vidikih Evropskega semestra in ne le pri letnem pregledu gospodarske resti. In dovolite mi, da rečem, da francoska nacionalna skupščina vedno z veseljem ugotavlja, da komisar odgovori na naše pozive, gospod Oljen pa se ni nikoli odzval na naše vabila. Evropski parlament in svet bi morali uporabiti to tabelo indikatorjev kot nekakšen instrument za analizo in priporočila za države članice. Mislim, da bi morali biti bolj v osredju oblikovane gospodarske politike in obenem upoštevati tudi kakovo zagotavljanje delovnih eh, mest, potem boje proti revščini. Povedati moram, da je zelo velik delež revnih v Grčiji, pa ne le tam, tudi v Nemčiji, tudi v tistih državah članicah, ki naj bi danes dobro delovale. Revščina se povečuje povsod in zato moramo zagotoviti sredstva za analizo te situacije, obenem pa so priti tudi makroekonomske podatke. Socialne indikatorje treba tudi dopolniti, kot je povedala Evropska komisija. Na to pa še poročevalec Gutierrez, ta želi vključiti nekatere dodatne indikatorje v smislu stopnja revščine eh, mladih in pa otrok. No, to je zelo zanimivo. Še posebej tudi v okviru nacionalne skupščine pogovarjamo se, se pogovarjamo o tem in a, eh, bi želeli tudi podpreti. Indikatorji, ki jih predlaga Evropska komisija, morda ne odražajo najbolje potreb v realnosti. Priporočila morajo biti tudi bolj zavezujoča. Indikatorji morajo biti vedeni tako na gospodarsko rast, kot tudi na zaposlovanje. Preprečevati moramo to zgodovinsko raven brezposobnosti v Evropski uniji. Vsak peti je brezposobn v Evropski uniji. Poiskati treba tudi dobro ravnovesje med sanacijo javnih financ in pa spodbujanjem gospodarske rasti. Pri tem pa se moramo opreti predvsem na priporočila IMF-a in pa. Evropske centralne banke, ki postavlja pod vprašaj to, kar sprejema Evropska komisija. Evropska komisija se mora zavedati vseh težav, na katere upozarja. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Maletič, Evropski parlament. Dobar dan svima. E, Najlepša hvala in lep dan vsem. Hrvaška in zdaj govorimo o Hrvaški, čeprav. Država, ki bom predstavila, ni specifična za Hrvaško. Hrvaška bo začela z postopkom ocene primankljaja. Prav tako se bo izvela analiza v smislu makroekonomskih, makroekonomskih eh, neravnovesij. In tukaj je prišlo tudi do zmanjševanja nekaterih naložb in izvozov. Hrvaška mora modernizirati svojo upravo, svoje gospodarstvo, stvariti poslovanju prijazno okolje, reformirati svoj trg dela in vse te spremembe nas bodo nekaj stale. Ukrepi za fiskalno konsolidacijo so povezane tudi z investicijami. Investicije pa so bistvene za rast in razvoj. Kaj ne naredimo s fiskalno konsolidacijo in evropskim semestrom, če analize dejansko kažejo, da bi zmanjševalne plač pravzaprav vodile v slabše administrativne zmožnosti in pa v manjšo konkurenčnost. Konkurenčnost pa je treba pravzaprav povečati, okrepiti. Analize prav tako kažejo, da bodo niže pokojnine in pa socialni prijemki pripeljali tudi do veliko večje stopne revščine, ki je zdaj že zelo visoka, približno 32,7 odstotkov. Dačno breme bi ponoma zastavilo gospodarske dejavnosti. Naslednjo rešitev bi predlagali države članice, ki so pod tem 75-odstotnim deležem BDP-ja in so podvržene nekaterim deficitnim postopkom. Mislim, da bi morale iz izračuna deficita izključiti vse naložbe v pripravo in izvajanje razvojnih projektov, ki jih sofinancira Evropska unija. To bi moralo biti dopuščeno le vsaj v prvih nekaj letih, saj so to tiste investicije, ki so bistvenega pomena za spodbujanje gospodarske rasti. Gospodarska rast in pa razvoj sta ponavadi podvržena ravno BDP-ju. Hvala. Kirošekes? Gospod Ekes, najlepša hvala, lepo se zahvaljujem komisarju Olirenu, pa tudi gospodu Andoru, smem pokomentirati to, kar je omenila nizozemska poslanka pred nekaj trenutki. Mačarska je prejela večino priporočil v okviru strategije za nacionalni razvoj. Prav tako smo izvedli veliko konvergenčnega dela, kar nas je nekaj stalo, obenem pa lahko rečemo, da je Mačarska napredovala in se izboljšala na vseh področjih pri vseh indikatorjih. Država postaja veliko bolj stabilna v primerjavi s prejšnjimi obdobji. Še posebej bi se želel osredotočiti na strategijo trajnostnega nacionalnega razvoja. Ta zajema vse področja do leta 2025 in to tako, da se bo stabilnost Mačarske izboljšala. In še posebej, če se ogledamo vse ukrepe in korake, za katere se je odločila Mačarska, to, da smo povečali plače učiteljev, povečali plače osebja v zdravstvenem sektorju, 25 odstotkov smo povečali tudi minimalno plačo, obenem smo zagotovili tudi znižanje brezposelnosti. Popolnoma smo tudi prevetrili izobraževalni sistem, od poklicnega izobraževanja do tercijarnega izobraževanja. Tako smo ustvarili tudi sistem, ki je kompatibilen s trgom. No, to je bilo zelo dobro, vse to pa zahteva tudi veliko časa in tako nacionalni parlamenti kot evropski parlamenti potrebujejo čas za izvajanje takih reform. Veliko časa potrebujemo, da prijemo do tako pozitivnih rezultatov. Ko pa se ti rezultati končno pojavijo, pa mislim, da je počasi čas, da Evropski parlament in Evropska komisija podvojita svoj trud in podpreta te rezultate in pripeljeta vse skupaj do konca. Čest cilj. dolgoročno jamstvo rezultatov je zdaj nekaj opremljivega in upamo, da bomo zdaj lahko uživali v stabilnem obdobju, vsaj v bližnji prihodnosti. Naslednji izziv je učinkovita uporaba sredstev iz skladov Evropske unije za raziskovanje, za razvoj, za inovacije. Vse države članice bi se morale osredotočiti na te ukrepe. Ravno zaradi tega, ker moramo izboljšati tudi stanje srednjega razreda, na ta način bomo tudi izničili težavo z revščino. Eh, Pablo Salva, eh, sam sem poročevalec v Senci eh, za letni pregled rasti. Rad bi se odzval na besede gospoda Debakarja, z njim se strinjamo o pomenu Eh, tega, da kredit in posojila tečejo eh, in da pridejo do majhnih in srednjih podjetij ter jim omogočijo izhod iz krize. Mm, o tem smo govorili že danes zjutraj. To resnično podpiram. Potem glede na besede gospoda Gutjereza eh, iz odbora za zaposlovanje želim povedati, da nihče ni zadovoljen situacijo, v kateri smo se znašli moramo biti optimisti zaradi pozitivnih podatkov, ki smo jih dobili, ampak še vedno nas čaka veliko dela. Zdi se mi pa tudi tvegano državljanom reči, da bo izhod iz krize uh, prišel uh, k malu in to po zaslugi eh, javnih uh, sredstev. Z gospodom Gutjerezem se strinjam glede jamstva za mlade in mobilnosti. Komisarju Andorju bi rad povedal naslednje. Eh, želim se mu zahvaliti za delo, ki ga je upravil v zvezi z jamstvom za mlade. Prosim ga pa, da bi sredstva za mlade bila na voljo čim prej. Mladi od nas to zahtevajo, prosijo nas situacija v Evropski uniji je zanje res slaba. Ustvarili smo določena pričakovanja v zvezi s tem jamstvom za mlade in zdaj moramo ta pričakovanja izpolniti. Če sredstev ne bo, potem bomo zelo težko izpolnili ta pričakovanja. Hvala. Ja, Najlepša hvala. gospa mcintyre izvolite egiptologu eh, hvala gospod predsedujoči rada bi se dotaknila vloge msp-jev to je tema o kateri smo veliko razpravljali v odboru empl odbor za zaposlovanje je to in sama sem članica petinosemdeset odstotkov novih delovnih mest prihaja od majhnih in srednjih podjetij. Zato bi še posebej rada sprožila to vprašanje, kaj gospod Andor in gospod Ren menita, da bi morali storiti za to, da spodbudimo majhna in srednja podjetja, da bodo ustvarjala delovna mesta. Mislim tudi, da ne bi smeli eh, preprečevati uh, krajšega delovnega časa ženske bi se rade odločile za skrajšan delovnik. Eh, tukaj ne gre samo za nižja delovna mesta, lahko gre tudi za zelo pomembne funkcije, ampak eh, mislim, da bi to morali omogočiti. Eh, morali bi narediti več tudi na področju samozaposlovanja. To je zelo zanimiva tema. Če si ogledamo brezposelnost med mladimi, vidimo, da zelo malo naredimo za to, da bi mlade spodbudili naj se lotijo podjetništva. V Evropi imamo program Erasmus za mlade podjetnike. Zanima me, kaj bi še lahko naredili, da bi mlade spodbudili naj postanejo podjetniki. Hvala. Telefteja Rotoša in Kirija Holmajer, a bodo Evropsko kinovuljo. Najlepša hvala. Zdaj pa še gospa Olmar iz Evropskega parlamenta. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Spoštovane kolegice in kolegi, naslednje vprašanje imam za evropski semester. Dobro sem preučila poročila in sem naletela na protislove. Po eni strani Evropska komisija vedno znova zahteva za vedno več kvalifikacij, izobraževanja, po drugi strani, ko gre za spostavljanje podjetij, pa bi naj se to dogajalo brez kvalifikacij, če se reda, kaj ti sicer bi to bila uvira na, trgu, na skupnem trgu. Če si ogledamo stopno nastajanja podjetja, potem ugotavljamo, da tisti, ki zahtevajo kvalifikacije, lahko preživijo dlje od tistih, ki popolnoma neregulirano stopajo na trg. Tisti preživijo leto dve, tudi tisti, ki nimajo kvalifikacij, ne izkazujejo odgovornosti za mlade in imajo manj mladih zaposlenih. Torej, želimo si stabilne, stabilna trajnostna delovna mesta, ne pa podjetja samo enim zaposlenim, ki potem zginejo samo zgolj po enem letu. Mislim, da moramo torej sredstva nameniti za kvalifikacije, potem pa bi spodbojali ustrezno kvalificirane podjetnike, ne pa samo lepšali razmere s temi podjetji, samo enim zaposlenim. To mi je padlo v oči pri tem evropskem semestru, ker se to najde veliko v poročilih. V Nemčiji imamo to vajniške izpite, v Avstriji se to imenuje nekoliko drugače, v severnih državah imamo te kvalifikacije, medtem ko Evropska komisija prav južne, južne evropske države hvali, da tega nimajo, ker tega tam res ni vendar pa je potem življenjska doba podjetij v tistih državah, kjer kvalifikacije ni samo leto, dve, brezposobnost med mladimi pa je 30, 40, 50 odstotna. Mislim, da mora naš cilj biti morda imeti trodstotno brezposobnost med mladimi in dolgoročno stopno preživetja podjetij. Morda bi komisija lahko med različnimi generalnimi direktorati in komisarji se uskladila, kajti protislovja med posameznimi generalnimi direktorati so zelo velika. Kolega Holmajer. Hvala, kolegica Holmajer. Preden besedo eh, dam podpredsedniku Renu in gospodu Andorju za zaključne besede, želim tudi sama na kratko postaviti vprašanje za oba komisarja. Najprej gospod podpredsednik Ren. V vseh razpravah, ki smo jih imeli danes in že včeraj, bodi si v povezavi z izvajanjem programu prilagajanja v državah, ki so v programu ali pa v povezavi z izvajanjem evropskega semestra. Obstaja ključna beseda, ki se vse čas ponavlja in to je beseda lastništvo oziroma odgovornost. To je nekaj, česar ne moremo usiliti, to lahko samo dosežemo, zato pa potrebujemo odgovornost in preglednost. Prihajam do svojega vprašanja. Mislim, da eh, s tem, da države v programu izključimo iz postopka evropskega semestra, spodkopavamo preglednost in ustvarjamo dve kategoriji držav članic, tiste, ki so vključene v postopek in tiste, ki niso. Sami ste razložili, in to vem tudi sama, da se ta odločitev sprejme v okviru dvojčka. Vseeno, eh, ko pride do nekega napredka, bi morali odločitev iz preteklosti ponovno pregledati. To je prvo vprašanje. Drugo pa je, da je decembra lani Evropski parlament sprejel resolucijo, o merljivih eh, ukrepih za boj proti izogibanju plačevanja davkov in eh, davčnim utajam. Zanima me, ali bi morali te cilje tudi vključiti, zato da bi jih lahko bolje nadzorovali eh, pri preglednicah makroekonomskih tveganj. Mm, o tem se sprašujemo tudi zdaj, ko pripravljamo poročilo Debeker o EGS za leto 2014. Želim si eh, vašega stališča na to temo. Komisar Antor, eh, veste, da obstaja tudi alternativni EGS, ki so ga pripravili določeni ekonomisti. Ta predvideva, da bo trajalo še približno deset let, eh, da se bo Evropa lahko vrnila na raven zaposlenosti, ki smo jo imeli leta 2007. Mislim, da se strinjate z mano, ko pravim, da je to zelo zaskrbljujoče. Rada bi vas vprašala najprej, ali se s to analizo strinjate in kaj bi morali narediti, da te trende obrnemo. Ta trend eh, jasno spodkopava konsistentnost eh, evropskega projekta kot celote. Podpredsednik Ren, eh, izvolite besedo. Thank you, vice eh. Hvala, podpredsednica Podimata, spoštovani člani in članice parlamentov. Lodan numer 11, vakna up, vas oku. So, ja börjar med Najlepša hvala, skušal bom odgovoriti po vrstnem redu, ko so mi bile zastavljene vprašanje. Najprej vprašanje povezano s pokojninami. Gospa Šut iz Nizozemske nam je zastavila vprašanje o vzdržnosti pokojninskih sistemov in pa reforma pokojninskih sistemov. In enako velja tudi za javne izdatke. Trajnostni pokojninski sistem je za nas bistveno povezan z gospodarsko rastjo in demografska vprašanja predstavljajo velik izziv v državah članicah. Lahko vam povem, da se številne države članice odločajo za reformo pokojninskih sistemov in to so res poglobljene strukturne reforme, ki se izvajajo v določenem številu držav članic. In 19 držav članic od 27, eh, no, Hrvaška takrat še ni bila članica Evropske unije, ko smo to ocenjevali, je začela z reformami pokojninskega sistema. In to kaže na to, da se je sprožil val reform znotraj Evropske unije tukaj gre za bistven ukrep, ki je ključnega pomena za trajnostni razvoj Evrope. Prav tako sem prisluhnil komentarjem našega španskega kolega, gospoda Garcije. To, kar je povedal, je zelo pomembno. Fiskalne reforme, ki preprečujejo gospodarsko rast, je treba poglobljeno preučiti. Tiste reforme, ki spodbujajo gospodarsko rast, pa je treba enostavno podpreti. Prisluhnil sem tudi gospe Orwa iz nacionalne skupščine v Franciji. Sama se je spraševala glede podobnih vprašanj. Naj ponovim to, kar sem že povedal prej. Dobra in pravična fiskalna politika se vedno splača, omogoča ustvarjanje novih delovnih mest in obenem omogoča izogibanje netrajnostnim rešitvam. To je naš odgovor. Nadaljevati moramo z stabilizacijo javnih sistemov in pa javnega dolga. Spoštovana gospa kolegica Orua, prav tako ste se sklicevali na mojo tako imenovano neudeležbo v vaši nacionalni skupščini. Morda nisem dobro razumev, vendar pa se zdi, da živiva zdaj v nekakšnih ločenih svetovih. Dobro se spominjam namreč, da sem po svojih priporočilih sodeloval na skupnem srečanju med eh, našo komisijo, Evropsko komisijo in pa vašim odborom za zunanje zadeve, torej odborom Republike Francije v sodelovanju z nacionalno skupščino in pa senatom. Šlo je za zelo vsebinsko razpravo in pa gospa Gigu je takrat predsedovala tem pogovorom. Seveda bom pripravljen ponovno priti obiskati vašo skupščino v okviru naslednjih priporočil strani Evropske komisije in sveta. Še posebej v luči tega, da se bodo sprejemali nekateri pomembni projekti na področju gospodarske politike. In če bo le mogoče, bom seveda zelo vesel, če me boste povabili na kakšno prihodnje srečanje nacionalne skupščine. Če bom seveda še vedno povabljen. Mr. Zalpa, made uh, point concerning... Uh, Gospod eh, Zalba, omenjali ste letni pregled rasti za leto 2014 in pomen eh, kreditov in posojil za uh, MSP-je. Gospod Debaker eh, ima vašo podporo pri tem, ima tudi mojo podporo. Moramo sodelovati, da bomo zagotovili posojila za MSP. -je. To je ključnega pomena za rast, še posebej v Južnji Evropi. Eh, nasplošno pa povsod in tukaj moramo sodelovati z državami članicami. Združiti moramo moči tudi z Evropsko investicijsko banko in Evropski centralni banki zaupam da bo vse potekalo neodvisno. Razmislili bomo o tem, kako eh, popraviti prenosni mehanizem eh, za posojila. To je ključnega pomena, eh, kajti gospodarska zgodovina pravzaprav ne pozna take situacije, kjer bi imeli gospodarsko rast brez rasti posojil. Zato se moramo osredotočiti na to, kako eh, rešiti ta problem. To je tudi ena od tem, ki jo je omenila gospa McIntyre, ko je govorila o MSP-jih. Rekli ste, eh, kakšne so prioritete letnega pregleda rasti. Naj povzamem, ustvariti ustrezne pogoje za podjetja, da bodo lahko rasla, eh, da bodo zmanjšala birokracijo, da bodo povečala svoj potencial. Želimo omogočiti MSP-jem, da bodo rasla, eh, da bodo imela dovolj delovne sile in sposobnosti eh, zaposlenih. Želimo podpirati inovacije in pa komercialno izvajanje raznih eh, inovacij in pa seveda podpreti financiranje majhnih in srednjih podjetij. To je ključnega pomena, enako kot teme, ki jih je izpostavila gospa Holmajer. Ključnega pomena je možnost MSP-jev, da bodo rasla. V Evropi imamo eno pomankljivost pri rasti podjetij. Veliko podjetij se ustanovi, ampak naslednji korak eh, rast teh podjetij pa je veliko zahtevnejši v Tukaj imamo problem fragmentiranega notranjega trga, naprimer pri digitalnih storitvah in pa različne možnosti financiranja. To vse predstavlja ovire za rast. Zato je ključnega pomena, da no, dopolnimo in zaključimo notranji trg tudi na področju storitev in digitalnih storitev zato da bomo lahko poslovali tudi prek interneta, neovirano. Zagotoviti pa moramo tudi financiranje za rastoča majhna podjetja, da bomo v Evropi imeli prihodne šampione na ravni Google, Twitterja in podobnih podjetij, ki so eh, v zadnjih letih ustvetila v ZDA. Tega si želim tudi za Evropsko unijo. Gospa Podimata je govorila o lastništvu in odgovornosti. Rekla je, da je pomembno, da tudi države v programu sodelujejo v Evropskem semestru. Prisluhnil sem vam, eh, zapisal sem si tudi vaš komentar in bom razmislil o tem, kako bi lahko bolje povezali običajne gospodarske politike in koordinacijo eh, s programi, ki jih izvajamo v državah v programu. In sicer v okviru nedavno sprejete zakonodaje eh, dvojčka. Lasništvo je ključnega pomena, glede tega se strinjam. Pri novem gospodarskem upravljanju ne gre za sankcije, gre predvsem za partnerstvo med Evropsko komisijo in državami članicami, ki jih to zadeva. Želim sodelovati, delati v partnerstvu eh, tako z vladami kot tudi parlamenti držav članic. Na ta način lahko ukrepimo lastništvo in lahko ukrepimo tudi temelje trajnostne rasti, trajnostne rasti in boljšega ustvarjanja delovnih mest v Evropi hvala za zelo vsebinsko razpravo in veselim se že nadaljnega sodelovanja z vami pri teh pomembnih temah. Hvala eh, podpredsednik komisije gospod Ren. Zdaj pa komisar Andor. Hvala. Naj začnem kar z vašim vprašanjem. Navezali ste se na alternativni letni pregled eh, rasti. Eh, komisar Ren je sodeloval v razpravi o tem dokumentu. Ampak naj podam še svoje komentarje v zvezi s tem. V času krize, ko a, dinamika recesije, ko dinamiko recesije in krepitve gospodarstva težko napovemo, je torej težko napovedati gospodarski razvoj na dolgi rok. To smo naredili, naredili leta 2010 ampak v zadnjih mesecih smo ugotovili, da določeni indikatori grejo v napačno smer, da namesto napredka prihaja do izgub na področju zaposlovanja, eh, v številnih državah pa se povečuje tudi revščina. Naš pristop v zadnjih letih je bil naslednji. Iskali smo nove instrumente za dosego ciljev, eh, nismo zmanjševali ambicij, če smo videli, da program, ki je bil Eh, zapisan v strategiji 2020, eh, eh, ni bil zadosten, še posebej glede na novo recesijo in divergence v evroobmočju, smo skušali poiskati nov instrument. Skušali smo zagotoviti, da bi se lahko vrnili na pravo pot. Ali bodo instrumenti, ki smo jih vzpostavili, zadostni, pa bomo videli v naslednjih mesecih komisija bo pregledala rezultate, pregledala bo napredek, ki smo ga dosegli na področju ukrepov in tudi razvoj na terenu. Nova komisija naslednje leto pa bo že imela priložnost, da potegne praktične zaključke iz eh, tega pregleda. Številni instrumenti bodo morali prinesti spremembe, eh, posebej schema jamstev za mlade, o kateri je govoril gospod Salba. Eh, zagotoviti moramo, da bodo te razlike prišle čim prej, da se bodo stvari čim prej izboljšale, da bo denar tekel. Po načrtih eh, izvajanja moramo začeti tudi z operativnimi programi, tudi glede zaposlovanja mladih. Eh, imamo instrument, ki je vreden 6 milijard eh, in je povezan s socialnim skladom. Eh, tukaj bomo uporabili tudi nova sredstva. Imamo pa še prispevke iz finančnega obdobja, ki se je ravno zaključilo. Stopna izkoriščenosti je 60 do 65 odstotkov. O tem smo razpravljali ravno včeraj na o odboru za nadzor proračuna. S tem denarjem bi lahko izvajali tudi številne projekte, ki eh, podpirajo zaposlovanje mladih. Naša prizadevanja pa morajo izhajati iz nekega širšega prizadevanja eh, za eh, trajnostne podjetniške in industrijske dejavnosti v Evropi in zato je pomembno, da sodelujemo. V zadnjih letih sva že sodelovala eh, s komisarjem Tajanjem tudi o novih industrijskih politikah. To še ni končano, eh, stvari bova predstavila in eh, si prizadevala za to, da bi imeli čim boljše pobude za industrijsko politiko, predvsem ko gre za trajnost delovnih mest lahko prispevamo tudi k krepitvi podjetij. Imamo instrument za mikrofinance, ki eh, dobro deluje. Imamo pa tudi socialne inovacije in za ta program moramo v naslednjem, naslednjem obdobju zagotoviti dovolj financiranja. Evropski socialni sklad je tudi vir financiranja številnih programov. Na ta način lahko začnemo s številnimi eh, dejavnostmi, eh, lahko začnemo tudi nova podjetja, naprimer eh, kot se to dogaja v Italiji in drugih južnih državah. Hvaležen sem za vse komentarje, zahvaljujem se francoskemu članu parlamenta, ki je omenil socialni vidik in pa preglednico, ki smo jo pred kratkim uvedli. Upamo, da bo to dobro delovalo. Eh, pripravljamo priporočila po posameznih državah članicah. Seveda bomo lahko razpravljali o tem, ali je ta priporočila treba eh, še posebej prilagoditi posameznim državam članicam, ampak obstaja analiza te preglednice, ki se dotika tudi širšega konteksta in tudi uh, ostalih kazalnikov, ne samo tistih petih, ki so vključeni v preglednico. Oli Ren je že govoril tudi o vprašanju, ki zadeva pokojnine na nizozemskem. Naj povem, da je bilo leto 2012 zelo produktivno za aktivno staranje in solidarnost med generacijami. Takrat smo začeli s številnimi dejavnostmi, Vzpostavljeni so bili programi, ki zagotavljajo, da lahko dlje delamo. Zdaj v času, ko uh, povsod ljudje živijo dlje in uh, to uh, obdobje upokojevanja je treba prilagoditi uh, podaljšanju življenjske dobe, tako pri moških kot pri ženskih. Uh, Sprejeli smo tudi belo knjigo o pokojninah. Eh, veliko dobrih prispevkov je prišlo ravno z nizozemske. In eh, ravno zdaj pripravljamo konferenco, ki eh, se bo odvijala čez nekaj tednov tu v Bruslu. Takrat bomo pregledali rezultate izvajanja te bele knjige na področjih, kot je naprimer kot so pokojninske reforme, ki so se izvajale v številnih državah članicah, potem prenosljivost eh, pokojnin in tako naprej. Mm, mislim, da bi lahko takrat eh, pregledali vse dobre modele in eh, potem bi to služilo kot nek zgled za države, ki na tem področju še zaostajajo. Bom pa še v mačarščini odgovoril na vprašanje gospoda Ekeša. poslanec Mačarske je to omenil in komisija eh, je zelo pozitivno naravnana do sprememb v makroekonomski stabilnosti na Mačarskem. Zato je komisija tudi predlagala, da zaključimo eh, eh, s preveč razvlečenim postopkom primankljaja. Ti rezultati še kar trajajo. E, mislim, da potrebujemo bolj podrobno analizo. Veliko statistik imamo na področju zaposlovanja, ampak ne smemo pozabiti, da so pomembni tudi novi dejavniki, kot naprimer e, zaposlovanje ljudi v državnem sektorju, potem e, nekateri, ki so bili eh, zaposleni, so zapustili državo. Eh, Mm, vse te dejavnike je tudi treba upoštevati in zato komisija skuša zagotoviti, da bo eh, vlada eh, zmanjšala dominantnost eh, državnih služb. Da bomo izboljšali uporabo sredstev, moramo razmisliti tudi o tem, kako najti pot iz vladnih zaposlitev oziroma iz državne uprave in kako bolje izkoristiti javne vire. Eh, tukaj imam v mislih tudi evropska sredstva, ki tudi imajo vlogo pri tem. Eh, mislim pa, da bi najprej morala ta sredstva biti namenjena za izobraževanje in usposabljanje. Do sredine lanskega leta je bilo veliko negativnih mnen o tem, kako se porabljajo evropska sredstva. V drugi polovici leta pa je potem komisija začela izvajati kampanjo in tudi mađarska stran je eh, želela javnost prepričati, da se lahko uporabijo vsa sredstva eh, čim prej. Še vedno nas pri tem eh, čaka še veliko dela tekom tega leta. Mm, nekaj nalog se je preneslo iz prejšnjega leta v letošnje, ampak eh, moramo pa eh, biti zadovoljni tudi z delom, ki je že bilo opravljeno. Eh, treba je minimalizirati število izgub, ki so se v lanskem letu zgodili na Mačarskem. Hvala. Ne vem, ali bi poročevalec tudi rad besedo za zaključek. Ne. Uh, torej lahko zaključimo. Najlepša hvala obima komisarjema, gospod Andor, gospod Ren, eh, gospod Dermatopoulos, moji sopredsedujoči. Eh, naj vas spomnim, da se bo razprava nadaljevala med večerjo ob sedmih. Večerjo eh, gosti predsednik Evropskega parlamenta Martin Šulc in gospod Mejmarakis, predsednik Grškega parlamenta se vidimo prav k malu.